Liebe Kollegen, liebe Kollegen, ich würde ganz gerne die Sitzung eröffnen. Kolleginnen und Kollegen, bomo kar začeli z eh, današnjo sejo. Um, poročevalce za prvo točko še ni z nami, zato sprašujem, ali bi lahko zamenjali vrstni red. Vendar pa tudi teh kolegov ni. Ali bi lahko kar smatrali, da je poročilo že obravnavano. Ja, to je dobra ideja. Morda bi bilo najboljše, da bi naredili kar to. Markentijevič je tukaj. Gre za točko 15, ampak ne vem, če so tukaj tudi poročevalci v senci.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 noch mal einen Vorschlag machen. Versucht ihr noch Šen predlog bi podal, ali je možno, da začnemo s točko 15, poročilom gospoda Marcinkijeviča, ali morda temu, kdo ugovarja. Se strinjate? Dobro, potem bomo zamenjali vrstni red. Um, gospa gospe Rivazi Valeana, uh, Valean uh, ni in morda bodo kolegice jezne, če bomo vse skupaj uvrstili na začetek seje. Še nekaj kolegice ne bo, Maduril. Morgen. Wir fangen an. Dobro jutro, začeli bomo. Sedaj kar s točko 13. Gre za poročilo kolega Elerja, napadi na informacijske sisteme in razveljavitev okvirnega sklepa sveta. Um, pohiteti bomo morali. Tri točke so na vrsti pred glasovanjem. Vsako poročilo naj bi imelo 20 minut, sedaj pa bo moral biti ta čas kratki. Gospod Kristjan Eler ima besedo. No, potem, ko je predsednik včeraj tako veliko dušen do poročevalcev v senci, bom sedaj kratek, zahvaljujem se za vaše zaupanje. Eh, očitno ste mi zaupali, kaj ti ni bilo nobenih predlogov sprememb, eh, ki bi jih kolegi vložili k mojemu besedilu. Mm, sicer je za poročilo pristojen odbor Libe ko gre za skupna prizadevanja pri oblikovanju strategije za kibernetsko varnost. Pa ITRE ni bil eh, popolnoma soudeležen pri tem poročilu, zato ni ustreznega pravnega okvirja. Za kolegico Holmajer sva se dogovorila, da bo upoštevala pri svojem poročilu naše mnenje. Tako bi dobili enoten pravni okvir za kibernetsko kriminaliteto, zapolnili bi razne vrzeli, pravne vrzeli. Sam sem se sredotočil na pristojnosti odbora ITRE, gre za problem track and trace, eh, torej problem eh, izsledljivosti kibernetskega kriminala, težko je um, težko je identificirati povzročitelja tega kriminala. Poročilo uh, eh, Holmeier je zato predstavlja velik napredek, to je pomembno za boj proti kriminalu. Ocenjena škoda je 200 milijard evrov, torej škoda zaradi kibernetskega materijala samo 23 primerov je bilo sploh obravnavanih pred sodiščem. V našem eh, mnenju zahtevamo koherentno evropsko strategijo na tem področju, opozarjamo na gospodarske grožnje, zlasti za majhna in srednje velika podjetja, ki so prizadeta, ker so njihove možnosti zaščite omejene Začetni ukrepi so zelo dragi, opozarjamo na mednarodno razsežnost problema, na potrebo potem, da se usklajujemo s tretjimi državami, opozarjamo oziroma navezujemo se tudi na Eniso in na e, to, da ne smemo biti tukaj preveč splošni gre za to, da moramo razlikovati med uh, podjetji, ki, dejavn, ki se dejavna na področju uh, interneta, pa nimajo nobenih kriminalnih namenov in druga, ki takšne imene, namene imajo. Hvala lepa. Hvala lepa, kolega Inču. Hvala lepa, gospod predsednik. Pozdravljam mnenje gospoda Elerja. Zahvaljujem se za njegovo dosedanje delo. Ta svežen je izredno pomemben. Gre za preprečevanje kibernetskih napadov. Mislim, da mnenje, mnenje gospoda Elerja pokriva tudi tiste točke, ki so se nam zdele pomembne in eh, zato želimo to mnenje podpreti. kakor smo se dogovorili tudi v povezavi z Eniso, se mi zdi pomembno, da tej agenciji podelimo nove pristojnosti, tako da bo ta lahko odigrala pomembno vlogo pri preprečitvi kibernetskih napadov. Um, uvedba sankcij je nekaj, uh, je enostaven ukrep, ampak eh, konec koncev sankcije ne prispevajo k eh, zmanjšanju kibernetskega kriminala, če ne bomo poskrbeli tudi za preprečitev. Hvala lepa. Sedaj pa še gospa Madurel. Sí, muchas gracias, eh, presidente. A mi, <clears throat> señor presidente, me gustaría. Hvala lepa. želim vas spomniti na to, da je vsebina te direktive zelo pomembna za socialni in gospodarski razvoj v Evropski uniji. V Bruslu moramo narediti vse, kar je v naši moči, zato da bi zagotovili dobro delovanje informacijskih sistemov. To je, zelo, eh, to je infrastruktura, ki jo nujno potrebujemo, na tem temelji informacijska družba in to je potrebn, zato je potrebna eh, gospodarsko, politično in socialno sodelovanje. Napadi na informacijske sisteme so zgolj del strategije Evropske unije, da bi zagotovili delovanje naših informacijskih in komunikacijskih omrežij. Ti napadi predstavljajo tveganja, Eh, tako ko gre za človeške, kako tudi za naravne katastrofe. Upoštevati moramo tudi to, da ta, to področje presega meje Evropske unije. Kar se tiče obstoječega pravnega okvira v državah članicah, pa mora tukaj obstajati zadostna meja sodelovanja, tako da se bomo lahko s tem problemom spopadali na evropski ravni. Sama bom uložila predlog spremembe, ki se osredotoča na poudarjanje pomembnosti komunikacijskih omrežij in ki govori o tem, da je potrebno zagotoviti dobro delovanje teh omrežij v korist evropskih državljanov in da se tudi olajša poslovanje v Evropski uniji. Podarjam tudi to, da so napadi oziroma grožnje informacijskim sistemom eh, neka realna grožnja in da ta grožnja zahteva usklajen odziv. vse skupaj predstavlja enega izmed stebrov evropske varnosti. Tudi mednarodno razsežnost je potrebno upoštevati, potrebno je sodelovanje tako na evropski ravni, kakor tudi na svetovni ravni. Evropa mora pozvati k mednarodnemu sodelovanju na tem področju. Ti problemi zahtevajo globalne rešitve. In ne nazadnje, kot potrebno bi bilo imeti tudi evropskega koordinatorja, ki bi bil pristojen za te zadeve. Sedaj imamo že um, določene strukture, ampak uh, treba iti še dlje. Im Interesse der Verfahrensbeschleunigung würde ich die Rede. V interesu drugih poročil bi želel, da se skrajša čase za govor. Imamo še kakšnega govornika? Ne. Želi gospod Eler še kaj povedati? Ne. Komisija? Tudi ne. S tem smo zaključili to točko na dnevnem redu in sedaj se veselimo naslednje točke na dnevnem redu gre za Evropsko unijo in Kitajsko, neravnotežena trgovina. Tret... 11. oktobra ob 12. je rok za uložitev predlogov sprememb. Sedaj pa 14. točka, neravnotežena trgovina EU in Kitajska. Eh, kolega Žado je pripravljalec mnenja in ima besedo. Eh, Hvala lepa. Mi smo še dobili mnenja Marijel de Sarnes iz odbora INTA. Vseeno, nekaj pripomp. Obstaja veliko neravnoteže, ko gre za trgovino med Evropsko unijo in Kitajsko. In eh, to neravnotežje se postopoma veča. Evropska unija je neto izvoznica, ko gre za naložbe, ko gre za trgovino z blagom, pa uh, tukaj obstajajo najrazličnejše težave. Te so povezane z različnimi vidiki, ampak eh, pravzaprav gre tukaj za institucije institucijski problem. Pogosto Evropa nima enotne politike do Kitajske. Um, vsakič, ko kitajska vlada obišče Evropo, so vsi vodje vlad v Evropi navdušeni nad podpisovanjem pogodb. Uh, te pogodbe dosegajo milijardne vrednosti vendar pa ti vodje ne spremenijo odnosa Evropske unije do Kitajske. Ehm, pogosto se dogaja, da nas eh, odnos do Kitajske deli v Evropi eh, in eh, ko gre za trgovino, ta odsotnost usklajenega pristopa pomeni, da se nismo sposobni odzivati na izive. V tem mnenju smo izpostavili najrazličnejše točke, najprej eh, nekaj o usklajevanju. Zato potrebujemo ustrezno evropsko industrijsko politiko, ki je sedaj še nimamo. Drugič, obstajajo velike razlike v gospodarskem in socialnem modelu med Kitajsko in Evropsko unijo razlike pri tem, kako ščitimo naše delavce. Obstajajo tudi velike razlike, ko gre za varovanje intelektualne lastnine. In zato je odbor za zaposlovanje govoril o nespoštovanju socialnih pravic na kitajskem. To je tudi dejavnik, ki prispeva k neravnoteženi trgovini med Evropsko unijo in Kitajsko. V tem mnenju ne zauzemamo obramnega stališča, ampak takšno stališče, ki bo zaščitilo evropske, eh, evropska orodja, orodja, evropske ukrepe, ki bodo prispevali k pravičnejši trgovini s Kitajsko. Tukaj govorimo o socialnih pravicah, intelektualni eh, lastnini, o, o, mm, eh, zdravstven, o zdravstveni zaščiti in tako naprej. Razmisliti moramo o pogojih, ki morajo obstajati ob trgovini s Kitajsko. Nekateri, sta, nekateri kriteriji Kitajske niso v skladu z našimi standardi glede podnebnih eh, eh, varovanja podnebja, intelektualnih lastnin in tako naprej. Evropski Evropska unija in pa Kitajska sta kontinenta, ki nimata veliko virov. Imeli smo tudi dobro poročilo o teh virih v Evropskem parlamentu. Tako, torej, ko gre za surovine, za zelene tehnologije, obstaja velik potencial za partnerstva, ki bi se lahko razvila s Kitajsko. Vendar pa zato najprej potrebujemo jasno sliko, ko gre za intelektualne pravice in pa prenos tehnologije. To sem imel v mislih, ko sem eh, predlagal, da je potrebno razviti pravo partnerstvo s Kitajsko. To je pravzaprav osnova tega mnenja. Pravim, da trenutno Evropska unija nima dobrega izhodišča za pogajanja s Kitajsko, nimamo eh, usklajenega pristopa, nimamo jasne industrijske politike, govorimo o tem, da je potrebno zaščititi delavce tako v Evropi, kakor tudi na kitajskem, da je potrebno zaščititi podnebje in tudi intelektualno lastnino. Na to pa govorim o nekem konstruktivnem, naprednem pristopu, da bi razvili partnerstva, ki bodo temeljila na sorovinah, na zeleni tehnologiji in zato si morata prizadevati obe strani. Hvala lepa, sedaj pa ima besedo kolega Pirilo. Chiedo scusa per eh, il ritardo. Se opravičujem, da sem prispel za rahlo zamudo, zaradi tega nisem slišal celotnega prispevka poročevalca, vendar pa vem, da je to poročilo odlično in se z njim eh, strinjam. Zagotovo je Kitajska za Evropo zelo pomembna gospodarska partnerica in tudi trgovinska partnerica. Seveda smo že poskrbeli za okrepljeno sodelovanje, vendar pa je potreben še nadaljen razvoj, predvsem je potrebno spoštovati načelo vzajemnosti. Kar zadeva intelektualno lasnino, je bil sicer dosežen velik napredek v kitajski zakonodaji, kljub temu e, pa ostaja problematično izvajanje te zakonodaje spomnimo se samo sporazuma med Evropsko unijo in uh, Kitajsko, uh, za katerega smo namenili več kot 16 milijonov evrov. Evropska podjetja pogosto najdejo svoje izdelke eh, na kitajskem trgu po smešno nizkih cenah, ki niti zdaleč ne odsevajo stroškov za raziskave evropskih podjetjih. Poleg tega na kitajskem trgu obstajajo tudi trgovinske uvere za evropska podjetja. Tukaj se je potrebno osredotočiti predvsem na izvoz eh, določenih eh, virov, vendar pa bi se sam rad osredotočil eh, predvsem na eno točko in sicer gre za težave pri ulaganju eh, na kitajski trg. Še naprej obstajajo pri tem velike težave, obstaja eh, veliko ovir. Kitajska ščiti nacionalna podjetja in sicer na račun uh, drugih eh, podjetij, tujih podjetij in to ne prispeva k uravnoteženi trgovini med Evropsko unijo in Kitajsko. Vsekakor pa je ključnega pomena eh, tudi spoštovanje človekovih pravic. To je ključnega pomena in zaradi tega so potrebne nadaljne reforme da bi dosegli trajnosten eh, razvoj na tem področju in v tej eh, smeri bom podal tudi nekaj predlogov sprememb. Hvala, kolegica Hol. Hvala lepa. Pozdravljam poročilo. Strinjam se s pomdanimi komentarji. Seveda obstaja razlog za zaskrbljeno zaradi nekaterih protekcionističnih politik, katerim se zatika Kitajska. Um, pozdravljam številne točke, zlasti pozitiven odnos do posebnih surovin, do, um, do redkih zemelj in o eh, recikliranju teh redkih virov. Eh, veliko bi lahko naredili za to, da bi se izognili omejitvam kitajskem na tem področju. Imam pa pomisleke v zvezi s tretjim odstavkom. V Evropski uniji imamo, v Evropski uniji smo tisti, ki imamo veliko koristi od uh, trgovine s, kitajs, uh, s Kitajsko. In uh, sedaj ne smemo tudi mi zauzeti. Uh, protekcionističnega stališča. Razumem obstoječe probleme. Razumem, da obstajajo problemi v zvezi z blagom, ki je slabšega standarda in kroži po naših trgih. To je blago, ki dejansko ne ponudi tistega, kar obljublja. Ampak eh, v odstavku 3 se govori o pogojnosti za trgovino, o poravnavah na meji in tako naprej, ampak mislim, da bi se morali prej osredotočiti na lasten nadzor nad trgom. Prav gotovo smo vsi dobili pritožbe predstavnikov industrije, ki pravijo, da ni bilo narejeno dovolj za to, da bi zagotovili, da proizvodi, ki se uvažajo na evropski trg, ustrezajo evropskim standardom. Uh, En izmed problemov je ta, da je nadzor trgov v pristojnosti držav članic in eh, države članice ne vlagajo dovolj človeških virov eh, v ta nadzor. Moramo si ogledati, kako lahko izboljšamo nadzor nad trgi. Morda bi morali narediti nekaj na evropski ravni zato da bi zagotovili, da tisti proizvodi, ki pridajo na evropski trg, dejansko izpolnjujejo eh, vse potrebne standarde. Na ta način bi lahko trgovino s Kitajsko postavili na enakovredno, na enakovredne temelje. Kolega Enam. Hvala lepa. Mislim, da je napočil skrajni čas za to, da imamo poročilo o tej temi. Zakaj gre? Leta 2008, ko se je začela finančna in gospodarska kriza, sem se lahko s Kitajci pogovarjal o tem, kaj se bo zgodilo. Kitajci, Kitajci so takrat imeli 2900 milijard deviznih rezerv. Sedaj, tri leta kasneje, smo mi še vedno v krizi. Kitajska pa ima 3000 milijard deviznih rezerv. Države članice v Evropi se borijo z velikimi težavami, Kitajci pa so skoraj podvojili svoje, svoje rezerve. In sedaj že imate odgovor na vprašanje, zakaj vse skupaj ne napreduje. Tudi Inta vedno pravi, ja, trg bo odločil vsem. To je lepo in prav, ampak tisti, ki trgujejo s Kitajsko, so umaknili svoj kapital iz Evrope, zato da bi investirali v Kitajsko in da bi potem uvažali v Evropo. dokler ne bomo imeli ustrezne industrijske politike, ki bo namenjena ki bo namenjena temu, da se investira v konkurenčnost, v raziskave in razvoj, v zagotavljanje evropskih standardov. Dokler nam to ne bo uspelo, ne bomo reševali problemov zaposlovanja, socialnih problemov in eh, še zlasti ne naših problemu pri odnosi s Kitajsko. Ne more biti tako, da trgujemo z državo, ki ne spoštuje nobenih standardov, ne spoštuje mednarodne konvencije, mednarodne organizacije dela in tako naprej. Naša podjetja po eni strani trgujejo eh, s Kitajsko, proizvajajo proizvode s Kitajsko in na to te spet uvo, uvažajo v Evropo. Pri tem se ne spoštuje nobenih pravil, kajti tukaj je v igri veliko denarja in uh, nedopustno je, da mi zaradi više topne zaposlovanja, zaradi industrijske politike, pa pri tem ne upoštevamo kršitev Kitajske. Seveda, konkurenčnost je pomembna, ampak ta konkurenčnost mora biti pravična. Tukaj uh, eh, goljofija in pa ponaverjene ne bi smelo igrati nobene vloge. Kolegica Hübner. Hvala lepa. Zahvaljujem se poročevalcu in pa poročevalcem v senci. To vprašanje je izredno pomembno. Kitajska je velika država, močna država. In eh, težko je ustrajati pri tem, da se vzpostavi pravična konkurenčnost. Ne, smemo, ne moremo vzpostaviti pravične trgovine, dokler se ne spoštuje osnovnih standardov in pravic. Najprej potrebujemo ustrezno evropsko industrijsko politiko. Moramo biti odkriti. Kitajsko moramo obravnavati kot partnerja. Moramo se vprašati, ali želimo resnično rešiti obstoječe probleme oziroma ali želimo eh, na Kitajsko gledati zgolj kot na trg. Ali pa naj še naprej dopuščamo, da se, v Evrop, da se na kitajskem proizvaja eh, proizvode, pri katerih se ne spoštuje nobenih gospodarskih ali človeških standardov. Na kitajskem so plače veliko nižje, kaj lahko naredimo za to, da bi spodbudili Kitajsko k temu, da spoštuje okoljske standarde? Ali je dovolj, da se z njimi pogovarjamo kot z enakovrednimi partnerji? Če si ogledamo prodajo naših patentov, naše tehnologije, bi te morali, eh, to bi moralo biti pogojno. Ne bi smeli dovoljevati nepravičnih eh, praks, ne bi smeli dopustiti eh, ponarejanj in dopuščati, da se še naprej ne spoštuje delavskih in socialnih pravic na kitajskem. Zato pa najprej potrebujemo zdravo zunanjo politiko. To je nepogrešljivo. Brez tega ne bomo mogli napredovati. Trgovino spoh ne bi smeli imenovati trgovina, pravzaprav gre za izkoriščanje. Kitajska ne spoštuje svojih delavcev, svojih ljudi, mi pa ne spoštujemo naših vrednot in uvažamo poceni kitajske proizvode ter jih potem prodajamo pod evropskimi znamkami, samo zato, da bi maksimizirali naš dobiček. Gospod Weber. Euh, Hvala lepa. Delegacija za sodelovanje med Evropsko unijo in Kitajsko. Sam sem v njej namestnik eh, predsednika. Je sprejela delegacijo iz Pekinga. In eh, sicer so bile v tej delegaciji osebe, ki se vsak dan ukvarjajo z kitajskim gospodarstvom. In kaj so nam povedali? Kljub velikim priložnostim, ki jih kitajski trg ponuja evropskemu gospodarstvu, se nihče ne želi zoprstaviti eh, oblasti. Pred nekaj meseci eh, smo eh, obeležili deseto obletnico pristopa Kitajske k eh, svetovni trgovinski organizaciji. Takrat je bilo podanih veliko obljub in nekaj obljub je bilo tudi izpolnjenih. Kitajska je druga največja eh, gospodarska sila in kitajska podjetja so vodilna na številnih področjih. Ima tudi pomembno inovativno industrijo, eh, ko gre recimo za sončne celice, veliko eh, pa je tudi zavez, ki niso bile nikoli uresničene in sicer zaradi tega, ker so se spravila, spremenila pravila ali pa zato, ker je na kitajskem eh, potrebno pridobiti ogromno dovoljen, preden lahko prečneš z izvajanjem določenega projekta. Torej, kitajska igra dvojno igro po eni strani izkorišča dostop do našega trga, po drugi strani pa omejuje dostop uh, do svojega trga. Torej, tukaj gre za strateško igro pekinške vlade. Naj navedem saj, samo en primer. Od 22 tisoč eh, licenc za telekomunikacije, ki so bile podeljene od leta 2001, eh, 2001 jih je bilo le 14 podeljenih tujim podjetjem na bančnem eh, področju imajo tuja podjetja le dvoodstotni delež. Na področju eh, gradbeništva ni bilo eh, nobeno tuje podjetje udeleženo pri gradni infrastrukture za olimpijske igre leta 2008 in s temi primeri bi lahko nadaljeval. Recimo področje železnic je naslednji takšen primer. To kaže tudi, kako obsežen je ta problem. Na vse zadnje eh, se zaradi tega ukvarjamo z velikim eh, trgovinskim eh, privankljajem, ki se je kar potrujil. Evropska unija ima torej ogromen trgovinski primankljaj v trgovanju za Kitajsko, 107 milijard evrov in evrov. To zadeva vse evropske države, tudi Kitajsko. Izjema sta le Irska in pa Finska. Torej, se nam ni treba čuditi, če je javno mnenje precej zaskrbljeno zaradi te situacije. Evropska unija ima možnost, da se bori z istimi sredstvi smo najpomembnejša trgovinska partnerica Kitajske in zaradi tega lahko poskrbimo za to, da se eh, trgovinski tokovi ponovno uravnotežijo. Torej, poskrbeti je potrebno za uravnoteženost in pa za vzajemnost eh, trgovinskih pogojev. Zagotoviti je potrebno pravično trgovino, ki temeli na dveh načeljih, na načelu vzajemnosti in na načelu uravnoteženosti en element eh, je tesno povezan z drugim in eh, zaradi tega moramo poskrbeti, da bo tudi Kitajska spoštovala ista načela. Kitajski premijer je zelo prijazno odločil, da naj bi Evropska unija izkazala lepo gesto in pred letom 2016 eh, dala kitajski status tržnega gospodarstva. In zato mora sedaj biti Evropska unija še toliko bolj trdna. Potrebno je zajeziti nezaupanje, ki obstaja med Kitajsko in Evropsko unijo. Poleg tega pa je potrebno izkoreniniti neravnoteže, ki se pojavljajo v trgovini med Evropsko unijo in Kitajsko. Potrebno je poskrbeti za pozitiven odnos, za boljši dostop eh, naših podjetij do kitajskega trga. To je zanimivo za obe strani, ampak eh, mogoče je potrebna manjša pomoč, da bo dosežen napredek. V nasprotnem primeru bomo poraženci vsi in prepričan sem, da Kitajci ponujene roke ne bodo zavrnili. Hvala lepa, gospod predsednik preden bo nastala nekakšna protekcionistična skupina v tej dvorani, eh, bi rad povedal, da ne vem, če smo lahko za takšno strategijo uspešni. Zagotovo obstajajo upravičene kritike, obstajajo pa tudi klišeji, recimo, ko gre za eh, zaščito intelektualne lastnine. Vsi, ki se že leta ukvarjajo z tem, eh, pravijo, da je prišlo do pozitivnega razvoja na kitajskem in sicer ne zaradi tega, ker se pritožujemo, ker jamramo, ampak zaradi tega, ker je kitajsko gospodarstvo samo eh, prepoznalo ta problem. Eh, kitajska podjetja se zavedajo, da morajo zaščititi svojo intelektualno lastnino, če ne želijo, da jih bodo drugi izkoristili. Torej, mislim, da je prišlo do pozitivnega razvoja. Če že govorimo torej, o teh problemih, ne smemo uh, podati enostranske slike, ampak se moramo soočiti z dejansko situacijo. Tako imenovano načelo vzajemnosti je iz strateškega uh, vidika zelo neumno. Lahko ga sicer zagovarjamo, ampak eh, če se vprašamo, kako to načelo izvesti, uh, Eh, se znajdemo v težavah. Meni se zdi, da bi bilo dobro, če si ogledamo razpravo, ki je danes potekala tukaj, da v odboru organiziramo posvet z eh, strokovnjaki, eh, ki se na to temo zares spoznajo. Gospod Žado, želite še enkrat besedo? Ja, seveda. Mislim, da je to zelo zanimiva razprava in ne smemo izgubiti perspektive odbora INTA, ko govorimo o tej temi v odboru ITRE. To je izmere zelo težko, ko gre za trgovinske eh, zadeve, ki so povezane z raziskavami, razvojem in tako naprej. Razumem seveda to, kar je povedala Fiona Hall. Potrebno je ohraniti določeno dinamiko in sicer uprite naših potrošnikov. Edini problem je, da če skrbimo le za potrošnike, potem eh, pozabimo na eh, delojemalce, pozabimo na človekove pravice in tako naprej in tako naprej. In to poskušamo spodkopava temelje naše družbe. Kriza, v kateri se trenutno nahajamo v Evropi, je tudi kriza, ki je povezana z to situacijo. Gre za to, da želimo le služiti potrošnikom in eh, delojemalci eh, so zaradi tega eh, konkurenti, ki med seboj tekmujejo. Kar nače, zadeva načelo vzajemnosti. Razumem seveda, da Kitajci izkoriščajo lahek pristop eh, do Evropske unije, mi pa se soočamo s težavami na kitajskem trgu. Sprašujem se, kako bi ponovno vzpostavili ravnotežje kako bi dosegli, da nam uh, Kitajska ponudi iste pogoje na svojem trgu. Poleg tega ne smemo pozabiti konkurenčnosti uh, teh trgov. Pomislimo na mednarodne sporazume. Mednarodna organizacija za delo slabo deluje na kitajskem. Kitajski in pa, Kitajska in pa ZDA se, si ne prizadevate za sodelovanje na področju podnebnih ciljev. Kitajski režim, in tega se moramo zavedati, je režim, ki ne bo kmalo napredoval pri zaščiti socialnih pravic zaradi tega to izkorišča pri eh, konkurenci evropskim podjetjem. Potem pa še to, kar sicer ne spada v pristojnost našega odbora. G20 je povsem neučinkovit. O tem bi lahko govorili, ampak. No, če bi G20 dejansko nekaj dosegal, potem bi to tudi izvedeli. G20 ponovadi poskrbi le za lepe izjave, dejanskih premikov pa ni. Če je neka država pomembna gospodarska sila, potem mora spoštovati tudi mednarodne zaveze. Ne moremo torej ravnati z vidika nadrejenega, ampak moramo poskrbeti za mednarodne sporozume, za mednarodna določila ko gre za spoštovanje človekovih pravic, za spoštovanje socialnih pravic in tako naprej. Kolega Hen, kolega Weber, želite še na kratko besedo? Ampak čisto na kratko. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Čisto na kratko, kar je povedal gospod Butikofer. Mi eh, smo skupina poslancev, ki ima različna mnenja in v tem je tudi naša moč. Čeprav imamo včasih različna mnenja, uh, smo vedno na koncu enotni. Gospod Bütikofer je dejal, da bi morali organizirati posvet z strokovnjaki, uh, ki se na to temo zares poznajo in s tem se lahko le strinjam. Gospod Weber. Ja, tudi sam bi se rad navezal na gospoda Bütikoferja. Vzajemnost, vzajemnost pač ni neumno načelo. Kaj pa je vzajemnost? če imajo Kitajci pravico, da gradijo del polske avtoceste, potem morajo imeti tudi evropska podjetja pravico, da sodelujejo pri eh, javnih eh, naročilih, pri javnih razpisih Kitajske. Torej, Če lahko Kitajska sodeluje oziroma ima delože v avtomobilski industriji v Evropski uniji, potem lahko tudi Evropska unija oziroma evropska podjetja imajo delože v eh, kitajskih podjetjih. Zaenkrat eh, puščamo Kitajcem proste roke in videli bomo, kam nas bo to eh, pripeljalo. Lahko pa bi se odločili tudi za drugačen pristop in sicer bi lahko začeli zagovarjati svoje interese. To ne pomeni, da ne bi smeli biti prijateljski do kitajskega trga, to je odličen eh, trg, ampak ne smemo biti naivni, biti moramo realistični in poskrbeti za določeno dinamiko. 13. oktober, prihodni eh, četrtek, torej je rok za vložitev eh, predlogov sprememb in sicer do 13. ure. Sedaj pa prehajamo k naslednji točki dnevnega reda in sicer je to revizija Evropske sosedne politike. Naš poročevalec pa je gospod eh, Marcin Kijevič. Beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsednik. Okrepitev regionalnega prestopa evropske sosedske politike je ključnega pomena. Mislimo, da je pomembno okrepiti predvsem vzhodno in pa južno dimenzijo evropske sosedske politike. Ta dva dela sta ključnega pomena. Potrebno je poskrbeti za sodelovanje z sosednjimi državami in sicer eh, na različnih področjih in eh, to sodelovanje že precej napreduje, predvsem na področju energetike in pa na področju podnebne politike. Pomembno pa je, da sodelovanje še nadalje okrepimo. Sodelovanje v Uniji za sredozemlje je prav tako eh, pomembno. Tukaj govorim predvsem o nafti, zemljskem plinu in tako naprej. Poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na temo, kot je jedrska varnost in pa, seveda, temo, ki je s tem tesno povezana, varno oskrbo z energijo. Našo energetsko skupnost moramo razširiti in pomembno je, da Evropska komisija pripravi energetsko politiko, ki bo šla za roko v roki z sosedsko politiko. Evropska unija si mora prizadevati tudi na področju raziskav, razvoja in pa inovacij in sicer v okviru vse življenskega učenja. Razumem tudi izjavo Evropske komisije, kar zadeva dodelitev dodatnih sredstev za evropsko sosedsko politiko. Mislim, da lahko to izjavo le pozdravimo in eh, upamo, da bodo ta dodatna sredstva pripomogla k temu, da bomo lahko z našimi vzhodnimi in pa južnimi sosedami bolje sodelovali in da bo ukrepljeno tudi regionalno in lokalno sodelovanje. Uvedba načela pogojevanja je zelo pomembna pri sodelovanju z eh, sosedami, poleg tega pa si moramo zastaviti tudi ambiciozne cilje. Naj povem še naslednje. Tekom polskega predsedovanja naj bi Evropska komisija pričela z pripravo ponudbe za sodelovanje z sosednjimi državami, pri tem gre pravzaprav za spoštovanje načela več za več. Sosedska politika ima seveda veliko prednosti za. Eh, Ponuja veliko prednosti našim južnim in pa vzhodnim sosedam, ki se bodo na ta način lahko približale našim normam. Hvala lepa. Veselim se že vaših pripomb, gospa Jera Madurel. Hvala lepa, gospod predsednik. Drage kolegice in kolege, arabska pomlad je povsem jasno pokazala, da mora Evropska unija spremeniti svojo zunanjo politiko, svojo sosedsko politiko in poskrbeti za prave reforme. To pa se lahko zgodi le, če bomo imeli integrirano strategijo, ki bo podpirala gospodarski eh, model, eh, ki se bo boril proti socialni nepravičnosti. To je ključnega pomena. Osnutek eh, mnenja gospoda Macinkijeviča sem prebrala z velikim zanimanjem in Zanimivo eh, je bilo tudi to, da je eh, sektor, ki je najbolj zanimiv za sodelovanje z našimi sosednjimi državami, eh, sektor obnovljivih energetskih virov. Potrebno je nadalje razvijati energetske mreže naših sosednjih držav in na ta način bomo lahko nadalje razvijali naš energetski sektor. Pri tem se posem strinjam s poročevalcem. Mislim, da moramo poskrbeti za priložnosti, za ustvarjanje novih delovnih mest in zaradi tega mislim, da bi eh, se morali zauzemati tudi za skupni informacijski prostor, kakor to predlaga poročevalec. Pomembno pa je tudi sodelovanje na področju znanosti. Zaradi tega si moramo prizadevati za uh, ustrezno izobraževanje v teh eh, državah. To je ključnega pomena. Pa evropski sosedski instrument, ta je ključnega pomena poskrbeti, moramo za usklajenost eh, pri eh, normah, tako da bomo poskrbeli za priložnosti za ulaganja za majhna in srednje velika podjetja. Iz vseh teh razlogov podpiramo v naši skupini recimo eh, evrosredozemsko pobudo ali pa strategijo za majhna in srednje velika podjetja v okviru naše pridružitvene politike. Hvala lepa. Želi še komisija kaj dodati? Gospod poročevalec, želite še enkrat besedo? Ne. Tudi to ni potrebno, potem lahko tudi to eh, točko dnevnega reda za danes zaključimo. Rok za vložitev predlogov sprememb 27. september ob 12. pravi predsednik. Nekaj minut, če imamo torej do glasevanja, naredimo kratek odmor, recimo za kavo in ob desetih, natančno ob desetih eh, se ponovno vidimo.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 Nee, aber auch für die Maschine. <laughs> aber gut. Machen wir jetzt beim ersten Änderungsantrag. Gut. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, kann es losgehen? Drage kolegice in kolegi, lahko začnemo. Začeli bomo, kar je kar nekako logično, z eh, prvim poročilom v okviru elektronskega glasovanja. Gre za udeležbo podjetij. Se upravičujem, Udeležba podjetij raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo. Štiri poročila eh, so sedaj na vrsti, eh, vse je pripravil eh, kolega Brežina, ampak gre za štiri različna poročila, torej prosim pazite na vrstni red, da ne bo prišlo do nepotrebnih napak. Imate vsi svoje glasovalne kartice, je kdo pozabil? Ja, vsi? Ne, nekdo ima težave, potem bomo ga prišteli posebej. Prvo poročilo gospoda Brezine. Začeli bomo z četrtim členom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjeno. Predlog spremembe 1 za? Proti? Vzdržani? Sprejet predlog spremembe 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti, vzdržani, sprejet. 14 v dveh delih. Prvi del za. Želite, da prekinemo? Charles Chichester, kakšne težave? Ja, Eh, predsednik rad bi našel tisto eh, poročilo gospoda Brezine, o katerem trenutno glasujemo. Ne vem, ni najbolj, najbolj v skladu to glasovanje z vrstnim redom, ki ga ima v svojem dosjeju. To je poročilo, ki nosi eh, številko 73. Odeležba podjetja raziskovalnih središč in univerz pri posrednih ukrepih okvirnega programa Evropske skupnosti za atomsko energijo Vam je sedaj jasno, pri čem smo? Ampak ne bomo še enkrat glasovali. Ste našli pravo poročilo? Predlog spremembe 14. V dveh delih. Prvi del. Za, proti, vzdržani. Dobro, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog spremembe 4 za proti, vzdržani, sprejet. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. Glasovanje v sklopu 16, 17, 18, 20, 21 za, proti, vzdržani, zavrnjeni. Predlog spremembe 5 za, spet težave, gospa Ford.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 gospod Brezina, morda bi lahko pomagali gospe Ford. Lahko nadaljujem. Je ena lista nach der anderen. Nadaljevali bomo v vrstnem redu, ki ga imate v vaših eh, dnevnih redih. Torej, natančno sledimo dnevnemu redu. In tudi zelo lepe številke lahko najdete na koncu. Če imate že težave z branjem naslovov, potem pa poiščite številke. O, no, zdaj bom pa že vse zmedel. Je zdaj vse v redu? Ja, nadaljujemo. Smo pri uvodnih izjavah. Predlog sprememb je 5 za, proti, vzdržani, sprejet 6 za, proti, vzdržani, sprejet 7 za, proti, vzdržani, sprejet 8 za, proti, vzdržani, sprejet 9 za, proti, vzdržani sprejet. 10 za, proti, vzdržani sprejet. 11 za, proti, vzdržani sprejet. Zdaj pa eh, končno glasovanje, ki bo potekalo elektronsko. Glasujemo. In konec glasovanja. Sprejeto je to poročilo. Klod Turmes, šeli besedo, imaš ti tudi napačen seznam? Ne. Imam pravi seznam, ampak eh, moja glasovalna kartica šele prihaja v dvorano. Glasoval bi proti. Kaj pa vi? Za ali proti? Gospa Madurel. Za. Torej, dva še za in eden še proti. Sedaj pa smo pri naslednjem poročilu gospoda Brezine. Predlog spremembe 11 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 16 za, 16 je 16 pravi predsednik najprej v nemščini, potem še v angliščini. Torej, predlog spremembe 16. Say, Če imate težave, pač storite to, kar sem vam naročil. Sledite mi. It's a document, the document with the end number 73. Gre za dokument z končno številko 73, če imate težave. Gospa Hall. Gospod Rojl. Problem, ki ga imamo, je, da glasujemo v drugačnem vrstnem redu, kot ga imamo na našem glasovalnem seznamu. Zaradi tega vam s težavo sledimo. To pa ni moj problem, če so poslanske skupine pripravile drugačen seznam jaz sledim vrstnemu redu našega dnevnega reda. Drugače pač tega ne morem početi, sicer eh, bo zmešnjava še veliko večja. No, no, no, uh, uh, uh, To je uradni glasovalni seznam odbora ITRE in Ne vem, če imate težave in eh, če ne veste, kaj bi storili, potem sledite meni. Gospod Brezina, to ni vaša odgovornost. Sledili bomo eh, natančno seznamu, ki ga je predložil eh, sekretarjat. No in zdaj še Giles Chichester. Gospod predsednik, jaz bi z veseljem sledil gospodu Brežini, ampak. Sekretarjat nam je pozabil poslati uraden seznam glasovanja in zaradi tega eh, vlada sedaj velika zmeda. Zgleda, da imajo druge poslanske skupine enake težave. Torej, sekretarjat mislim, da bo moral prevzeti odgovornost. No, dobro, če bo to pomagalo, eh, da lahko nadaljujemo, bom sedaj rekel, sekretarjat je kriv za vse skupaj in se jih hkrati tudi že upravičujem za to izjavo. No, če je pa potrebno, sem lahko odgovoren tudi jaz sam. Jaz sem odgovoren, torej zdaj pa nadaljujemo. Nič 73 dokumentov, o katerem glasujemo. Ja. Mislim na dokument, ki ima na koncu številko nič 73. Prvo glasovanje smo že opravili, smo pri naslednjem in sicer tretjem, predlog spremembe 16 za, proti, vzdržani, no, vse gre, zavrnjen, 17, ne, ena, za, proti, vzdržani, sprejet, 17 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 18 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 19. 19 za, proti, vzdržani, za. Še enkrat bomo preverili 19, kdo je za. Proti, vzdržani, sprejet. 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 20 v dveh delih. Prvi del za, proti, vzdržani, sprejet. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 21 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog spremembe 4 za, ne, je brezpredmeten. 23 je bil umaknjen. 24 za. Ne. 23 is withdrawn, please. 23 je bil umaknjen smo pri 24. Za 24. Še zmeraj smo pri 24. Za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, sprejet. 25 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti proti, vzdržani, zavrnjen. Šest za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 8 za, proti, vzdržani, sprejet vzdržani sprejet, 9 za, proti vzdržani sprejet, 10 za, proti vzdržani sprejet, 30 za, proti vzdržani sprejet, 31 za, proti vzdržani zavrnjen, 32 za, proti vzdržani sprejet, 33 za, proti vzdržani sprejet, 34 za, proti vzdržani sprejet, 35 za, proti vzdržani zavrnjen, 36 za, proti vzdržani zavrnjen. Uvodne izjave, predlog spremembe 12 za, proti vzdržani sprejet, 13 za, proti vzdržani zavrnjen in 14 za, proti vzdržani sprejet. Sedaj pa končno glasovanje, ki bo potekalo elektronsko. Glasujemo. Konec. Konec glasovanja. In poročilo je sprejeto. Sedaj pa prehajamo k naslednjemu glasovanju, ki nosi številko 74. Super. Sklapnimo besedo teče vedno bolje. Predlog spremembe 3 za proti zdržani zavrnjeno 10. Za proti zdržani zavrnjeno 11. Za proti zdržani zavrnjen 12. Umaknjen 13. Za proti zdržani zavrnjen 14. Z ustnimi. Eh, predloge sprememb za, proti, zdržani, sprejet. Procavela. In pri 12 tega nisem omaknila. Eh, to je decommissioning. Eh, tega nisem omaknila. Zahvaljujem se za informacijo. Vi odločate, kaj je zavrnjeno in kaj ne. Torej, vsega, ehm, in kaj je omaknjeno ali ne. Torej, 12 za, proti, vzdržani, rekel bi sprejeto. 15 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 16 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 17 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Ne, 17. Ne, 18. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 19. Nič, zavrnjen. 20. Za, proti, zdržani, zavrnjen. 1. Za, proti, zdržani, sprejet. 21. Za, proti, zdržani, sprejet vzdržani, zavrnjen. 22 za, proti, vzdržani, sprejet. 23 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 24 po delih, prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, prvi del preverjamo. Torej, prvi del uh, pre, Preverjamo, eh, glasovanje se je začelo in eh, glasovanje je konec. Eden preveč pri PPE-ju, ena kartica je preveč. Zdaj je v redu, dobro, konec glasovanja, sprejeto. Pardon, zavrnjeno. Oprostite, zavrnjeno. Drugi del. Za proti, vzdržani, sprejet. Dva, za, proti, vzdržani, sprejet. 25 po delih, prvi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Šest. Pri drugem delu imamo ustni predlog sprememb in mi smo proti ustnemu predlogu sprememb. E, točno drugi del, še enkrat e, ponavljal, drugi del z ustnim predlogom spremembe. Zdaj sploh razumem, sploh ne moremo glasovati, tudi zeleni so proti ustnemu predlogu spremembe, s tem ta predlog ni. E, dovoljen, torej drugi del, glasujemo brez ustnega predloga spremembe. Ali sedaj vsakdo ve, zakaj gre, torej drugi del brez ustnega predloga spremembe. Kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 za, proti proti je vzdržanje sprejet. Uh, uvodni, uvodne navedbe štiri za proti vzdržanje sprejet pet uh, za proti vzdržanje zavrnjen šest za proti vzdržanje sprejet sedem za proti vzdržanje sprejet osem za proti vzdržanje sprejet devet za proti proti vzdržani sprejet in končno eh, glasovanje eh, se je začelo elektronsko za konec glasovanja. Ponovno ena kartica preveč, pri že, očitno se je že zgodilo. Hvala, torej sprejeto. Zdaj pa bržina. 72. Sedaj začnemo z predlogom spremenbe 9. Hol, gospa Hol. Želim samo vprašati, eh, kako je z mojo, ust, mojim ustnim predlogom spremembe. Pri 23 je to. Eh, čez nekaj trenutkov bomo pri. Eh, še enkrat se prosim oglasite takrat, ko boste želeli. Eh, torej, številka devet. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj smo pri enki. Ena za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. 32 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 3 za, proti, vzdržani, sprejet.

za, proti, vzdržani, zavrnjen. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj smo pri številki 42, 42, 42. A ah, da oben, Entschuldigung. Oprostite, oprostite. Osem za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj smo pri številki 42. 42 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 43. Gospa Hol, izvolite. Hvala, predsednik. Eh, želim predlagati ustni predlog spremembe samo lingvistične narave, zato ker imamo eh, težave z prevodom. Predlog spremembe gospe Valjanc bi naj glasilo. Eh, torej gre za nuklearno varnost, ne sigurnost nuclear safety, not security, torej ne security. E, vidim, da ni nihče proti, e, torej 43 za to e, ustno varianto za tem predlogom spremembe za proti vzdržani sprejet. 44 za proti vzdržani sprejet, 45 za proti vzdržani sprejet, 46 za proti vzdržani sprejet, 47 za proti vzdržani sprejet proti, vzdržani, zavrnjen. 48 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, vzdržani, zavrnjen. 53 in 54 skupaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 in 57 skupaj. Za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani, sprejet. 60 za, proti, vzdržani, sprejet kot dodatek za, proti, zdržani, sprejet. 61 za, proti, zdržani, zavrnjen. 62 za, proti, zdržani, zavrnjen. Po delih 63, prvi del za, proti, zdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, zdržani, sprejet. 64 za, proti, zdržani, zavrnjen proti, zdržani, zavrnjen. 65 za, proti, zdržani, zavrnjen. 6 za, proti, vzdržani, sprejet. 7 za, proti, vzdržani, sprejet. 8 za, proti, vzdržani, sprejet. 66 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, sprejet. 68 za, proti, vzdržani, sprejet zavrnjen. 10 za, proti, zdržani, zavrnjen. 11 za, proti, zdržani, sprejet. 12 za, proti, zdržani, sprejet, za, zavrnjen. 13 za, proti, zdržani, sprejet. 14 za, proti, zdržani, zavrnjen. 15 za, proti, zdržani, sprejet. 1 za, proti, zdržani, sprejet proti, zdržani, sprejet. 16 za, proti, zdržani, sprejet. 17 za, proti, zdržani, zavrnjen. 18 za, proti, zdržani, zavrnjen. Za, proti, zdržani, eh, zavrnjen. 20 za, proti, zdržani, zavrnjen sprejet. 21 za, proti, zdržani, zavrnjen. 22 za, proti, zdržani, zavrnjen. 23, 24, 24 za, 23. Torej, 23 za, proti, zdržani, sprejet. 24 za, proti, zdržani, zavrnjen zavrnjen, 25 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 2 za, proti, vzdržani, sprijet, 26 za, proti, vzdržani, sprijet, 27 za, proti, vzdržani, sprijet, 28 za, proti, vzdržani, sprijet, 29 za, proti, vzdržani, sprijet, vzdržani, zavrnjen, 30 za, proti, vzdržani, sprejet. Končno glasovanje, elektronsko, glasovanje se je začelo. Ponovno ena kartica preveč. Sprejeto. Torej, Prihajamo do točke 20, presrčna, presrčne čestitke, eh, štiri eh, v enem sklopu in sicer imamo sedaj 20, eh, načrt za notni evropljubljenski prostor, kolega Karens, torej prvi, ena, za proti vzdržanji sprijet, sprijet, osem, pris, eh, za proti vzdržani sprejet, kompromis 3 za proti vzdržani sprejet. 15 za proti vzdržani sprejet, 16 za proti vzdržani sprejet, kompromis 4 za proti vzdržani sprejet, kompromis 5 za proti vzdržani sprejet, 22 za proti vzdržani sprejet, Kompromis 6 za, proti vzdržani sprejet, 25 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 7 za, proti vzdržani sprejet, 30 za, proti vzdržani sprejet, 32 za, proti vzdržani sprejet, 34 za, proti vzdržani sprejet, 8, kompromis 8 za, proti vzdržani sprejet, 38 za, z ustnimi predlogi sprememb eh, za proti vzdržani sprejet, 39 za proti vzdržani sprejet. Kdo? Kaj želite preverjati? 38, 38 z ustnim predlogom spremembe, eh, elektronsko glasovanje, torej preverjamo, eh, malce pozno, ampak zdaj smo končali z elektronskim glasovanjem in sprejet predlog z majhno večino. 39 smo imeli, 41 za, proti vzdržani sprejet, 42 za, eh, proti vzdržani eh, za vrnjen, 43 za, proti vzdržani sprejet, 44 za, proti vzdržani sprejet, 45 v dveh delih prvi del za, proti vzdržani sprejet, drugi del za, proti zdržani sprejet. 46 z ustnim eh, dopolnilom eh, za proti zdržani sprejet, s tem 47 za proti zdržani zavrnjen. Končno glasovanje, elektronsko eh, glasovanje se je pričelo. konec eh, glasovanja. In gospod Karens, eh, to so socialistične razmere, vse soglasno. In s tem prehajamo na 21. Gre za, samo za vprašanje, to je še preprosti del, kajti težki del uh, bo šele prešel. Kdo je za to? Ni, nihče ni za Kdo je proti? Uh, ustni predlog sprememb in sicer vprašanje za ustni odgovor. Kdo je za? Proti? Zadnje. To je zadnje. Zelo težko vprašanje, ali postavimo ustno vprašanje. To je eh, dejansko za nas že preveč. Eh, kdo pa kljub temu je za, tudi če je od mene, kdo je proti, vzdržani, soglasno, da to eh, še doživim. Še enkrat hvala. In sedaj naslednja točka. Zahvaljujem se za glasovanje in za, sedaj lahko Eh, prehajamo na črt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika do 2050. Poročevalec je kolega Pirilo, ki je prisoten in prvi dobi besedo. In eh, prosim, če se želite pogovarjati, vas prosim, da zapustite prosto. Lepše pa bi bilo, če bi ostali in bi prisluhnili kolegi Pirilu. Ampak, če se morate pogovarjati, prosim, zunaj. Gospod eh, Pirilo, oziroma kolega Pirilo, ima besedo. Hvala lepa, gospod predsednik. Sporočila Evropske komisije o načrtu za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami oglika do leta 2050 je zagotovo ena izmed najpomembnejših tem, s katerimi se bomo uporab, ukvarjali v naslednjih mesecih. Gre za pomembno politično temo in sicer za pripravo scenarijev za znižanje emisij v eh, prihodnih letih. Komisija si na tem področju uh, močno prizadeva in uh, prosila je uh, industrijo, da naj bi zmanjšala uh, svoje industrije skoraj za 100 odstotkov do leta 2050. Zaradi tega bo potrebno razmisliti ne le o proizvodnem sistemu, ampak o celotnem eh, socioekonomskem modelu. Poskrbeti moramo namreč za bolj učinkovito rabo energetskih virov. Zaradi tega bo potrebno sprejeti pomembne izbire, ki so toliko bolj težke zaradi eh, težavne gospodarske in finančne situacije, v kateri se nahajamo. V krizi se lahko pogosto pojavijo tudi priložnosti za razvoj. Do leta 2050 naj bi znižali. Uh, emisije toplogrednih plinov za 80 do 95 odstotkov. Če pa želimo to doseči, potem potrebujemo pomembne politike, ki bodo spremenile celoten sistem. Potrebno je povezati različne dejavnosti in pa politike. Ostati moramo biti. Re, ostati moramo realistični, poskrbeti moramo za uresničljive cilje tako da bo eh, evropsko gospodarstvo eh, bolj eh, gotovo, ko gre za oskrbo z energijo. Pri tem moramo sodelovati, kaj ti posamična dejanja ne bodo zadostovala za dosego znižanja izpustov toplogrednih plinov. Kot sem zapisal v svojem mnenju, se je potrebno osredotočiti na določene prioritete. Zagotovo je na prvem mestu mest, so na prvem mestu raziskave, potrebno je najti eh, rešitve za hranjenje energije, za povečanje njihove eh, donosnosti oziroma njene donosnosti. V novem okvirnem programu se je potrebno posvetiti tudi obnovljivim verom energije. Poleg tega pa je potrebno to področje povezati z drugimi področji v sedmem okvirnem raziskovalnem programu. Potrebno je povečati tudi energetsko učinkovitost, to je zagotovo ključnega pomena. Vsi vemo, da je cilj 20 odstotkov energetske učinkovitosti do leta 2020 eh, cilj, ki ga bo težko doseči. Kljub temu pa si je potrebno prizadevati za dosego tega cilja potrebno bo razmisliti o ciljih energetske učinkovitosti, ki bodo tudi obvezojoči. Poleg tega je potrebno poskrbeti za večjo energetsko učinkovitost stavb. Zato bo potrebno ulaganje v energetsko infrastrukturo, še prav posebej v omrežja in pa eh, pametne merilnike porabe. Evropska komisija razmišlja o bolj učinkoviti energetski infrastrukturi, seveda pa je potrebno tukaj vključiti tudi energetska podjetja. Hkrati eh, pa se moramo zavedati tudi tveganja, ki se pojavlja. In sicer eh, v okviru eh, tretje faze izvajanja sistema trgovanja z eh, emisijami. Zavedati se moramo, da lahko različni proizvodni postopki vodijo v izkrivljanje konkurence znotraj Evropske unije. To se mi zdi samo umevno in zaradi tega je potrebno poskrbeti tudi za ustrezne finančne instrumente. Ti finančni instrumenti pa morajo pomagati pri dosegi političnih ciljev, ki smo si jih zastavili v časovnem načrtu. Potrebno je poskrbeti za ulaganja v uh, nova, novo tehnologijo z nizkimi emisijami CO2. -ja. Poleg tega potrebujemo jasno sektorsko politiko, če želimo doseči zastavljene cilje. Hvala lepa. Ja, Prisrčna hvala, naslednji je kolega Vida Kvadras. Hvala, predsednik. Evropska unija, kot vsi vemo, Eh, se je unilateralno odločila, eh, da bo zmanjšala za 20 odstotkov emisije oglika do leta 2020 v primerjavi z eh, letom 1990. To, mm, ta cilj pa se želi še povečati z 20 odstotkov Eh, tem, da bi v srednjeročnem obdobju še povečali, eh, torej še bolj zmanjšali, eh, to je 95 odstotkov do leta 2050. Torej obstoja velika potreba v Uniji, da se koordinira vse dejavnosti in politiko, da bi dosegli te cilje. In ta projekt je zelo dober, da bi dosegli Eh, te cilje. Moramo pa eh, pri roadmapu tudi uskladiti našo politiko eh, glede na sedanje stanje. Obstoja ta dve točki, ki jo moramo poštevati. Prva, da se nahajamo sredi zelo težke gospodarske krize, ki še zdaleč ni mimo in drugič, da smo izolirani, sami smo pri implementaciji eh, te, teh ukrepov eh, za okolje. Nekatere države eh, se poskušajo temu približati, tudi nekatere države z razvijajočim se gospodarstvom, naprimer Kitajska, ampak trenutno smo še vedno dokaj osamljeni. V tem okviru bi želel povedati nekaj pripomb. Prvič, moramo se zanašati na naš zasebni sektor, na naše gospodarstvo, da bi povečali konkurenčnost. In um, zato potrebujemo prvič, uh, da bi pritegnili kapital. Uh, in to je predvsem odgovornost uh, politikov, da bi ustvarili dobro gospodarsko ozračje in eh, tudi eh, ozračje pri predpisih in na to moramo eh, omogočiti gospodarstvu, da predvidljivo deluje in tudi ustrezno napreduje. Energetski trg igra ključno vlogo in potrebuje enake pogoje eh, pri dejavnosti, da lahko eh, doseže ustrezne rezultate v ITS sistemu. Evropske, eh, evropski vodje držav in vlad menijo, da mora biti ITS glavno orodje za majhne emisije oglika. Trenutno pa se naša Eh, politika na tem področju naslanja na eh, različna eh, podporna sredstva in na dotacije. Dolgoročno moramo reči, da od odločitve v gospodarstvu ne morejo sloniti na dotacijah. To, se, to pomeni samo zveriženje trga in to je slabo za dolgoročno vizijo. Eh, potrebne so spremembe, izboljšave, zlasti glede transparentnosti. Ključno pa je, da bi dotacije, eh, ki tudi eh, pri ceni pomenijo zveriženje in neprimerne eh, odnose, moramo pa poskrbeti torej, da bi eh, dotacije dolgoročno črtali. Eh, če bi se od tega sistema dotacij odalili, je to težka naloga in moramo biti pri tem prosti raznih premislekov, ki so vezane na volitve. In moramo se lotiti strateških odločitev, eh, ki so pa zahtevne in težke. Eh, moramo investirati eh, v raziskave na področju majhnih emisij oglika, poleg tega pa je treba omogočiti novim posegom dobri dostop na trg in upoštevati in uporabiti nova znanja. Eh, dolgoročni projekti so pri tem izredno pomembni kot eh, CCS in nihče ne dvomi, da je ključna vloga eh, v energetski učinkovitosti. In o tem se danes tudi bomo še pogovarjali. Drugi ključni vidik je, da moramo upoštevati tudi ustrezna omrežja. Eh, moramo se povezati in jih eh, prilagoditi energetskemu miksu. Drugače, eh, energetska varnost nima izgledov. In ko govorimo o investicijah, zlasti v težkih časih, v katerih se sedaj nahajamo, je problematično vprašanje, ampak ključnega pomena. Eh, zelena energija je draga, zlasti, če se tega lotevaš sam. Eh, zato bi morali realistično gledati na stroške, tudi trgu to realistično predstaviti in tudi investitorjem pokazati prave izglede. Kajti prav na tem področju se lahko ustvarja nova delovna mesta in eh, s tem se lahko podpre tudi razvoj na tem področju. Eh, delim mnenje mnogih od vas, če rečem, da je to poročilo prišlo v pravem času in da je sedaj čas, eh, ko moramo najti ustrezne rešitve, ki bodo imele ustrezen vpliv na naše gospodarstvo, takšne rešitve, ki jih potrebujemo v sedanjem času. Z veseljem bom sodeloval z poročevalcem in drugimi um, kolegi kot eh, poročevalec v Senci in imam najboljši vtis, uh, ko sem eh, poslušal to, kar je gospod Pirilo povedal. Kot naslednji je kolega Franko na vrsti. Uh, prosim pa, da bi delali Eh, bolj eh, v kratkih javljanjih, zaradi tega, ker imamo še malo časa in moramo še obdelati nekaj poročil. Torej, kolega Franko je na vrsti. Oh, eh, hvala, predsednik. Dejansko, energetska učinkovitost, o kateri se pogovarjamo, Eh, je eh, zadeva, pri kateri smo se spuščali v malo preveč podrobnosti. To sicer ni slabo, ampak eh, ti, te podrobnosti so povezane tudi z direktivo. Pri tem je treba povedati, da imamo Eh, da smo v juniju 11 eh, tudi določene sklepe sprejeli, pri katerih je bilo rečeno, da bi morali državam dati več manevrskega prostora pri eh, sprejemu odločitev glede energetske očunkovitosti. Pri desetki gre za toploto tudi in povezavo. Ali ste prepričani? da se pri številkah eh, niste zmotili. Eh, pravzaprav sem eh, samo želel opozoriti na energetsko učinkovitost. Torej, ni problema. Hvala lepa tukaj imamo informacije eh, o prihodnosti tudi in eh, o pričakovanih dogodkih, eh, ki so povezane z našimi dejavnostmi, ko želimo uvajati tehnologije z malo emisijami oglika, nizkimi emisijami oglika. Govorimo tudi o dejstvu, da se nahajamo v neprav ugodnem obdobju, eh, ko eh, bo eh, težko tudi plačati vse stroške, ampak te stvari so nujno potrebne. Če danes že govorimo o ciljih za 2050, moramo eh, vedeti, da bodo od tega imeli koristi naši otroci in vnuki. Eh, zagotovo je pri tem treba prav to upoštevati. Kolega Vidal Kvadras je omenil dejstvo, da mi kot Unija eh, želimo zelo restriktivno nastopati, da bomo varčevali, da bomo zmanjšali emisije v atmosfero in da bomo se zelo ukvarjali z učinkovito rabo energije. Pri tem pa želim povdariti, da je treba um, tudi časovno in finančno perspektivo ustrezno upoštevati. Če govorimo o nizkih emisijah oglika, eh, ni dovolj samo energetska učinkovitost, pač pa moramo tukaj verjetno tudi eh, povečati inovacije in tudi raziskave. Brez tega ne bomo imeli nizkoogličnega gospodarstva. Eh, če uporabljamo zelene vire energije, bo to gotovo um, dobro, kajti ampak tudi zelena delovna mesta bodo potrebovala energijo. Moramo storiti pravzaprav vse, da se lotimo čim več inovacij, sodobnih uh, metod. Uh, proizvodne energije. Moramo postati očinkoviti pri virih in tudi pri prenašanju energije na eh, večje razdalje. Moramo poskrbeti za to, eh, da eh, bomo imeli ustrezne ukrepe za izboljšanje kakovosti pri Eh, tudi varčevanju z energijo, tako da bolje izdelamo naše zgradbe in jih eh, toplotno zaščitimo. Eh, to pomeni, da tako pri izvoru kot pri končnih uporabnikih je treba nekaj storiti. Naša tržna ekonomija mora biti pa kljub temu dobro usklajena in uravnotežena. Eh, ko gre za konkurenčnost, je tudi to še upoštevati. Moramo eh, ustvariti nova delovna mesta, ampak brez financiranja in pregledovanja tudi nadzora nad financiranjem ne bomo prišli zelo daleč. Moramo zagotoviti, eh, da bo to financiranje teklo v pravo smer. Ne moremo dati dotacij brez konca in na dolgi rok. Moramo pogledati, kako bi lahko čim bolj učinkovito eh, uporabili eh, finančna sredstva. Prihajam do, na konec svojega oglašanja. Eh, energija eh, se eh, tudi uporablja pri surovinah in pri resursih. Moramo biti pozorni na recikliranje. Tudi na ta način lahko prihranimo, če uporabimo reciklirane proizvode za novo energijo, potem bomo tudi veliko dosegli. Gospa Jordan Cizer. Zelo se strinjam s tem, kar je poročevalec pripravil v svojem mnenju in sicer, da je, če govorimo o naših okoljskih evropskih ciljih pomembna internacionalizacija, torej kaj delajo države okrog nas in s tem se zelo strinjam. Bi pa razdelila to, o čemer danes govorimo, pravzaprav na dva dela. Eno so ukrepi eh, in dogajanje do leta 2020, drugo pa, kaj se bo zgodilo po letu 2020. In do leta 2020 mislim, da imamo ustrezne cilje, imamo 20 oziroma 30 tisto, kar zahteva naša odločitev za naprej, pa je, kako po letu 2020. In tu si želim eh, nekoliko odločnejše vloge odbora ITRE, potem tudi v celotnem poročilu, ki ga bo pripravljeno za Evropski parlament. Mislim, da eh, je prav, da zagovarjamo to, kar industrija potrebuje, to pa je stabilnost, stabilno okolje za investicije in seveda usmerjanje investicij v smer, ki je naša politična smer. Zato je danes vprašanje, ali ehm, eh, podpreti zavezujoče cilje ali govoriti o smernicah. Mislim, da je sedani čas tak, da ne vemo, kaj bo leta 2030, kaj bo primerno, zato se mi zdi bolje, da podpremo komisijo, vendar v smislu postavljanja smernic, ne pa nekih zavezujočih ciljih. Uh, Povdarila bi tudi, da uh, se mi zdi dobro to, za kar se je zauzela komisija in sicer za sektorski pristop bi bilo pa v redu, da se enkrat iskreno vprašamo, kaj želimo, kaj si želimo v Evropi, ali želimo zmanjšati izpuste toplogrednih plinov, ali želimo samo nekako sfiltrirati oziroma izčistiti naše gospodarstvo. Kajti, če želimo samo sfiltrirati gospodarstvo, potem počnemo z našimi, to, kar počnemo s cilji sedaj, je v redu, Če pa si želimo resnično zmanjšati izpuste, potem se moramo pa enkrat resno posvetiti eh, problemu porabe. Kaj porabijo potrošniki v Evropi in če se eh, tudi če ocenjujemo izpuste, ki jih povzročimo svojo porabo, eh, če te izpuste tudi resnično zmanjšujemo. Tega vprašanja se nismo doslej lotili resno in mislim, da je skrajni čas, da se ga lotimo. Monsieur Jadot. Merci, monsieur le président. Hvala, gospod predsedujoči. Italien, je pense que beaucoup le reconnaîtront. Hvala lepa. Um, pomemben italijanski intelektualec je povedal, da dokler ne zginejo krize starega sveta, ne more se vzpostaviti nek eh, nov svet. In to se mi zdi zelo primerno za današnjo temo. Prisluhnil sem gospodu Vidal Kvadras, oba ne vem, če sem ga pravilno razumel. Povedal je, da ne želi javnih subvencij za podjetja. Ali sem to prav razumel? Rekel je, da je potrebno. Um, da je potrebno ukiniti brezplačne dovolilnice za ta podjetja. Ali sem ga pravilno razumel? Dolgoročni podnebni in energetski cili, ki si jih zastavlja Evropska unija, morajo biti v skladu z ugotovitvami znanstvene skupnosti. Lahko si zastavljamo cilje za leto 2050 v višini 95 odstotkov emisij, kajti znanstveniki že pravijo, da bodo to priporočila v naslednjih dveh ali treh letih. Ali naj naredimo to, ali pa naj zastavimo cilje. za podnebne ukrepe in pa energijo, ki bodo predvideni samo za naslednjih nekaj let. ni samo Evropa tista, ki je ambiciozna. Tudi Japonska želi za 25 odstotkov zmanjšati emisije CO2 do leta 2020. In vemo, da imajo bolj ambiciozne programe, kot pa je naš program za 30 odstotno zmanjšanje. Samo zato, ker obstaja kriza v finančnem in gospodarskem sektorju, to ne pomeni, da bi morali popustiti, ko gre za naše podnebne cilje. In upoštevati moramo tudi gospodarske in pa socialne potencijale eh, neke energetske revolucije. Komisija se je odločila za nek linearen prestop. ni dovolj, če rečemo, da je potrebno spoštovati cilje, potem pa od cilja odstopiti, preden eh, obstaja kakršnokoli resno prizadevanje za to, da bi zmanjšali naše emisije toplogrednih plinov. Vemo gospodarstveno in znanstveno gledano, da moramo poskrbeti za nek eh, drugačen vzorec In bolj kot bojo učinkoviti naši podnebni ukrepi, manj bo to stalo našo industrijo in gospodarstvo. Potrebujemo izzive, eh, torej to so izzivi za znanost, potrebujemo tudi ustrezna sredstva, zato da lahko podpremo naše cilje. Čeprav smo

Parce que j'étais interpellé directement par M. Jadot. Alors je considère de. Ja, mene je neposredno izval gospod Žado in zato mislim, da se moram na to odzvati. Ja, še drugi kolegi bi želeli spregovoriti, če se oni strinjajo s tem, da ste prvi na vrsti, potem dobro in prav, ampak. Uh, Dobro, če nišče nima ogovora, potem ima besedo gospod Vidal Kvadras. Hvala, gospod predsednik. Gospod Žado, govoril sem o tem, da bi morali dolgoročno gledano um, ukiniti subvencije in tukaj ni nobenih izjem. Mislil sem na vse subvencije. tržne sile morajo najti način za to, kako doseči naše cilje, brez izjem. In še nekaj, ni protislovja med najrazličnejšimi cilji naše, naših politik in našimi, ambici, našimi ambicijami, da bi znižali emisije, emisije. To bi bilo dobro tako za okolje, kakor tudi za konkurenčnost. To je dobro tudi za varnost oskrbe z energijo. Se pravi, vse skupaj moramo smatrati kot neko celoto. Tu ni nobenih protislovi. Pa še nekaj. Razumeti moramo, da kratkoročno gledano kriza predstavlja dodaten finančni pritisk za regije, za lo lokalne skupnosti. In to bo seveda imelo tudi določene posledice za subvencije tega ne moremo preprosto spregledati. Gospa Hol. Da, mislim, da ne smemo postati preveč črnogledi. Gospod Vidal Quadros eh, ponavadi ni črnogled, ampak eh, zdi se mi, da tukaj je in upam, da ne bo želel dodatnega časa za govor, zato da mi pove, da ni črnogled. Moramo se spomniti na to, da gre tukaj tudi za priložnost, ne samo za grožnjo. Lahko bi bili predvsej bolj pozitivno naravnani do sedanjih razmer. Evropska unija je do sedaj izolirana, ampak lahko na to pogledamo tudi na drugačen način. Lahko rečemo, da je Evropska unija vodilna, da je da ima prednost pred ostalim svetom in zato, če bomo uspešni pri učinkovitosti našega gospodarstva, naše energetske politike, bomo imeli veliko gospodarsko prednost in če bomo vodilni tudi na področju eh, tehnologije oglika, potem bomo tisti, ki bomo lahko to tehnologijo prodajali preostalemu svetu. Zato se mi zdi, da tu nismo v slabšem položaju. To je priložnost, ki jo je potrebno izkoristiti. Drugič, in to pravi tudi poročilo Pirilo, težko je doseči energetsko učinkovitost. Res je, da trenutno še nismo na poti, da bi dosegli povečanje učinkovitosti za 20 odstotkov. Če bomo delo opravili dobro, če bomo kmalo začeli, potem bomo lahko dosegli cilj 20 odstotkov in to nam bo olajšalo prehod na gospodarstvo z nizkimi emisijami, pa tudi veliko manj nas bo ta prehod stal. Mislim, da moramo se osredotočiti na te pozitivne eh, točke, ko razmišljamo o našem načrtu. Gospa Hercog. Eh, Hvala, gospod predsednik. Samo nekaj kratkih komentarjev vprašanje, ali smo vodilni. Mislim, da to ni pomembno. Ampak v načrtu do leta 2050 moramo zagotoviti vse to, da bomo eni izmed vodilnih. Če tega ne bomo uspeli narediti, bomo imeli, se bomo našli v težavah. Poročevalec je napisal dobro poročilo, dobre zaključke, samo nekaj manjših pripomp bi dodala. Gre za odstavek 3 ki že poziva k večji doslednosti pri programih in politikah skupnosti. Sama bi predlagala, da pozovemo k večji doslednosti tudi pri programih, tudi ko govorimo o finančnih sredstvah. sredstvih. Mi smo pripravljeni dati naših, naša življenja, nismo pa pripravljeni dati denarja za določene projekte. In to se mora v prihodnosti spremeniti, v, v finančni perspektivi bi morali jasno upoštevati to, kaj so naše prednostne naloge za leto 2050. Do leta 2050 obstaja neka postaja, to bo leto 2020 in moramo zagotoviti, da bomo izpolnili naše cilje za leto 2020, dokler preden bomo začeli govoriti o ciljih za leto 2050. Čestitam poročevalcu, dobro je, da parlament tukaj podaja svoje stališče v tej zadevi. Dobro in sedaj še poročevalci senci iz drugega odbora, kolega Davis. Hvala lepa, vesel sem, da lahko spregovorim tukaj, sem poročevalec za odbor za okolje uh, cenim sodelovanje z gospodom Pirilom. On je tudi prišel v naš odbor in je spregovoril v odboru v torek. Zdi se mi, da je ta razprava v odboru ITRE bolj eh, zelena, kot je bila v odboru ENVI. In eh, to je popolnoma spremenilo moje, moje mnenje o vašem odboru. V, eh, torej, čaka nas pomembno glasovanje še pred novim letom. Trenutno vemo, da je edini cilj za eh, prehod na nizkoglično eh, gospodarstvo, zmanjšanje eh, oziroma povečanje te učinkovitosti za 20 odstotkov leta 2020. Če bo Evropska unija sprejela ta cilj, potem bo komisija podala celo vrsto predlogov o političnih instrumentih, kako to doseči. Trenutno je vse skupaj blokirano v svetu in nič, kar mi naredimo, teg, to ne, tega ne more spremeniti. In če tega ne bi mogli uveljaviti, potem bi to bilo zelo škodljivo za našo podnebno politiko, potem tudi industrija bi se znašla posledično v težavah. V odboru Envi smo se spraševali, ali verjamemo v, v globalno segrevanje, ali verjamemo vsem znanstvenikom, ki to trdijo in še vedno imamo nekatere kolege, ki pravijo, ne, da to sploh ni res in presenečen sem, da tega nihče ni omenil tukaj v tem odboru. Nikogar ni, ki se ne bi strinjal z uh, večinskim mnenjem znanstvenikov. Pa še neko vprašanje si moramo zastaviti. Ali želi Evropa nadaljevati na svoji poti sama, tudi če ne bo mednarodnega, eh, mednarodnega dogovora ali naj Poljska ustavi svoje premogovnike, če jih Kitajska še naprej gradi. Mislim, da je v, Evrop, v interesu evropskega gospodarstva to, da se zazremo v prihodnost. Kitajska gradi uh, premogovnike, ampak uh, gradi tudi veliko obratov za nizkimi emisijami oglika in uh, giba se zelo hitro, hitreje, kot se lahko mi. Kakšna bo torej prihodnost? Ali menimo, da bomo leta 2030 še vedno gradili konvencionalne premogovnike? Ne, mislim, da se to ne bo zgodilo. Se pravi, zazreti se moramo v prihodnost in moramo poskrbeti za to, da ne bomo poraženci, kako se je zgodilo v primeru fotovoltaike v primerjavi z drugimi državami po svetu. Vse skupaj primerjam z Združenim kraljestvom v 50 letih. Mi smo bili zelo industrijska država, ampak naša, našo industrijo nismo ustrezno investirali. Nemčija je imela svoj gospodarski čudež, zgodile so se nove naložbe in tako naprej, podobno kot na kitajskem mi si leta in leta nismo opomogli in smo stagnirali. To v glavnem velja za energetski sektor. Uh, Euro, Eurolektik pravi, da je možno doseči naše cilje, ampak pravi naslednje. Pravi, da ne smemo preprečiti naši industriji, da se odloča za Eh, za CCS in pa za jedrsko energijo, kjer je to potrebno. Moramo izkoristiti vse naše možnosti. In pa schema ETS, eh, to je glavni način, kako znišati naše emisije. Se pravi, imamo celo vrsto mehanizmov, eh, ki morajo dobro delovati za to, da poskrbimo za gotovost v prihodnosti. Eh, dobro, lahko znižamo zgornje meje leta 2025, ampak sedaj moramo sprejeti odločitev, moramo omogočiti investicije, eh, kajti eh, tisti, ki se odločajo za investicije, načrtujejo za 30 ali pa 50 let naprej. Torej, svet se hitro spreminja, v svetovnem gospodarstvu bodo obstajali določeni zmagovalci in določeni eh, poraženci. Eh, mi moramo staviti na to, da bomo v prihodnosti na strani zmagovalcev. Äh, Hvala lepa. Rok za zložitev predlogov sprememb 11. oktober ob 12. uri. Naslednja točka na dnevnem redu 23. Gre za vpliv finančne krize na obramni sektor poročevalec je kolega Tošenovski in pa potem dam besedo. Tak, jak ste uvedli, jedná se o eh, stanovisko od... Hvala lepa. Gre za vpliv finančne krize na obramne sektorje držav članic Evropske unije. Um, to je prvo poročilo o tej temi, zato želim uh, podati nekaj uvodnih uh, eh, pripomp. Uh, Samo da pojasnim, kako smo postopali. Najprej nekaj o virih, o stanju, torej o razmer, kakšen, kakšna, kakšen je vpliv krize na obramni sektor. Imeli smo določeno publikacijo, ki je bila pripravljena za odbor sede. Pri pripravi te publikacije smo se posvetovali tako za predstavniki obramne industrije, kakor tudi z eh, strokovnjaki na tem področju. Težko je bilo ugotoviti, kakšen je vpliv finančne krize na obramni sektor. To je tema, eh, kjer smo torej publikacija je bila zelo omejena, samo 5000 znakov eh, in zato smo skušali vse skupaj strniti v štiri glavne odstavke, ki si sledijo logično drug za drugim. Prvi odstavek pravi, da kriza da prvi val krize v obranem sektorju ni bil uh, tako močen kot v drugih sektorjih. Ampak moramo pričakovati, da bo v prihodnje prizadeta tudi evropska obramna industrija in da bo to imelo negativne posledice za celotni sektor. Drugi odstavek govori o tem, da so za obrambno industrijo značilne nacionalne politike, da to spada v pristojnost posameznih držav članic. Gre za specifične značilnosti posameznih držav članic vse skupaj podvrženo strogemu režimu, obstajajo strogi varnostni kriteriji, ki jih je potrebno spoštovati. In zato je tudi sodelovanje med posameznimi državami članicami um, zelo zapleteno. V tretjem odstavku opozarjamo na to, da posebna značilnost tega sektorja in držav članic pomeni, da je to zelo zapleten postopek v celotni Evropi, obstajajo prizadevanja za sodelovanje. In pomembno vlogo lahko pri tem odigra Evropska obramna agencija, pa tudi seveda Zveza NATO. Um, v teh agencijah, v teh organizacijah se, sre, se srečujejo um, predstavniki obrambe posameznih držav članic. Četrti odstavek eh, se osredotoča na ukrepe, ki bi lahko zmanjšali vpliv finančne krize. Obstajajo prizadevanja za določeno sodelovanje. Eh, gre tudi za obrambni svežen iz leta 2009, posamezne direktive iz tega svežnja. Prizadevamo se za to, da bi povečali konkurenčnost naše obrambne industrije, vendar pa je ta sektor izpostavljen številnim vplivom, v glavnem vse skupaj zelo zapleteno. Pomembno vlogo igra tudi področje raziskav in razvoja. In tudi um, v tej luči je zelo pomembno sodelovanje med posameznimi državami članicami. Uh, ker smo pod časovnim pritiskom, se ne bom spuščal v eh, podrobnosti, želim se zgolj zahvaliti sodelavcem in pa drugim, ki so mi pomagali pri pripravi tega poročila. Poročilo bilo pripravljeno med poletnim premorom. Gre za to, da je besedilo moralo biti kratko. Naj vas opozorim še na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb 11. oktober, glasovanje naj bi se zgodilo 10. novembra in veselim se sodelovanja z poročevalci v senci. Vesel bom tudi vaših komentarjev, ki lahko še izboljšajo to mnenje. Prav gotovo gre tukaj za pomembno področje v prihodnosti. Gospod naprej euh, feliciter notre rapport. Gospod Odi, hvala lepa, zahvaljujem se poročevalcu in mu čestitam za mnenje. Pozdravljam njegov pristop. Imamo tudi eh, dobro poročilo odbora AFET. In naš odbor mora jasno povedati, ali eh, nas to poročilo zanima ali ne. Sam sem bil poročevalec za to področje v sedmem okvirnem programu. Takrat sem predlagal, da bi se s tem vprašanjem moral ukvarjati naš odbor, kajti raziskovanje v obramnem sektorju je predpogoj za uspeh evropske obramne industrije, ampak eh, njimi uspelo te ideje uveljaviti. Moramo se odločiti, ali nas ta tema zanima ali ne. Na to temo so bile organizirane tudi številne predstavitve v večjih prostorih, kot je ta, z pomembnimi predstavniki in vse kaže na to, da je to v velikem interesu evropske industrije. Po uh, hladni vojni so uh, države zmanjšale ulaganje v uh, obramne sektorje, potem je kriza vse skupaj še zaostrila, zato je tudi manj investicij v raziskave v obramnem sektorju in pogosto prihaja tudi do bilateralnih dogovorov med državami članicami. Eh, Združeno kraljestvo in pa Francija sta sprejeli takšen dogovor. Eh, in eh, mislim, da je napočil skrajni čas za to, da se ukvarjamo z vprašanjem raziskav v obramnem sektorju. Države članice uh, um, namenjajo raziskavam štirikrat manj denarja kot ZDA. In če bi rekli, da teh raziskav ne potrebujemo, je to uh, nesmiselno. Gre za varnost naših državljanov. Imamo ustrezne pravne podlage, imamo agencijo, uh, ampak uh, ta agencija skoraj da nima na razpolago nobenega proračuna. Gre za to, da moramo investirati v raziskavo, v, v raziskave, v, dvo, v proizvode z dvojnim namenom, ki bodo imeli tako vojaške, kakor tudi civilne koristi. Če nam to ne bo uspelo, potem ne bomo morali konsolidirati uh, industrije. Naš odbor skupaj z odborom AFET mora povdariti pomen eh, industrije. Morda sam nimam večinske politične podpore, ampak vsekakor želim poročevalcu čestitati. Mislim, da moramo najti pravo obeseditev. Tako da bo postalo jasno, da morajo vse države članice skupaj razmisliti o tem področje, dim, področje meja, diplomacije in tako naprej. Potrebno je združiti tudi najpomembnejše znanstvenike, inženirje, potrebno je poskrbeti za ustrezno usposabljanje. Te inženirske šole so pomembne in tukaj je veliko na kocki, ko gre za vlogo Evropske unije na svetovnem odru. Obramba je del naše ambiciozne strategije, zastopamo naše prebivalstvo in zato moramo poskrbeti tudi za politiko eh, varnosti in pa skupne obrambe. Gospod Weber. Hvala lepa. Obramni sektor predstavlja 240 milijard evrov 300 tisoč delovnih mest. Uh, eh, 40 milijard evrov vrednih izvozov. Se pravi, sektor je pomemben in velik in ima tudi pomembno vlogo pri politični neodvisnosti našega kontinenta. Eh, investicije so sedaj zmanjšale zaradi krize in to moramo vzeti resno. Vse skupaj se slabša še zaradi močne mednarodne konkurence in tudi konkurence znotraj Evropske unije. Vsi ti dejavniki so privedli do tega, da je ta sektor postal bolj občutljiv, zlasti, ko gre za majhna in srednje velika podjetja. In vse skupaj postaja slabše še zaradi razlik med evrom in pa dolarjem kriza. Povzroča, da investicije odhajajo tja, kjer obstaja rast. In če se bo vse skupaj eh, nadaljevalo v to smer, moram, se moramo vprašati, kaj se bo zgodilo z evropskim obramnim trgom. Gospod Odi je povedal, da bo Evropa začela nazadovati, ko bo šlo za tehnološke inovacije. ZDA so vlagajo 160 milijard evrov v raziskave in razvoj v obramnem sektorju v primerjavi z 30 milijardami evrov, ki jih eh, vlaga v ta sektor Evropska unija. Seveda ne gre samo za denar. Moramo se si potruditi, da eh, zmanjšamo izdatke in da najdemo tudi ustrezne kredite za raziskave. Pa tako moramo povezati eh, civilne raziskave in pa vojaške raziskave tukaj mislim predvsem na področje telekomunikacij in pa vesolja. 60 odstotkov raziskav eh, na, v obramnem sektorju pomenijo tudi določen, določene posledice za civilni sektor. Politi se zauz, politiki se zauzemajo za uh, obrambo na evropski ravni, ampak to, kar se dogaja v realnosti, je ravno obratno. Posveča se samo nacionalnim koristim in potem eh, se vprašanje evropske obrambe eh, postavlja ob stran. V preteklosti smo imeli pomembne iznajdbe, imeli smo eh, pomembne projekte v zvezi z helikopterji, raketami in tako naprej ampak od 80-ih let nismo imeli nobenega novega projekta na evropski ravni. In to je slabo za evropsko industrijo. Imamo projekt GMES, ampak to ni dovolj. sedaj obstaja grožnja za to, da se bomo popolnoma izgubili v vedno, v vedno močnejši mednarodni konkurenci. Eh, kriza bi morala povzročiti to, da združimo naše zmogljivosti za to, da bi proizvajali ustrezne obramne proizvode in te prodajali po ustrezni ceni. Če bomo tukaj izgubljali preveč časa, bomo izgubili naše zmogljivosti in pa našo obramno industrijo in to bi bil hud udarec za našo strateško neodvisnost. Če ne bomo sposobni izgraditi solidne industrije, bo to neizbežno. Zato se strinjam za zaključki našega kolega ki podpira vse korake. No, oprostite, ne strinjam se s tem, da so korake na področju upostavitve skupne obramne politike ogrožanje nacionalne suverenosti. V četrtem odstavku pravi, da je skupna obramna, politi da je skupna obramna politika sicer primerna, ampak da to ne sme vplivati na nacionalno suverenost, na suverenost nacionalnih držav. Če želimo sedaj ohranjati suverenost eh, nacionalnih držav v škodo skupne obramne politike, potem eh, bo to škodljivo za nas vse. Ne smemo vsega delati na dvojen način, sicer bomo vsi na izgubi. Kolega Tošenovski, še enkrat.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 Na podlagi dosedanjih razprav mislim, da je to vprašanje vsekakor v pristojnosti našega odbora. Raziskovalne aktivnosti v tem sektorju so zelo pomembne. To mm, je razvidno tudi iz našega najbližjega okolja. Eh, na to kažejo tudi dogodki v Severni Afriki. Tudi ti so nas prepričali v to, kako pomembno je podpreti ta obramni sektor. Pri tem pa moramo misliti tudi na to, da je visoka tehnologija najprej bila uporabljena v obramnem sektorju in šele kasneje v civilnem sektorju. Zlasti Francija je tukaj bila zgled za tehnološki napredek. Tam je nastalo veliko odličnih proizvodov. O tem bomo še naprej eh, razpravljali v našem odboru in te razprave se že veselim. Dobro, to točko smo sedaj zaključili. Kolega Tošnovski je že opozoril na rok za uložitev predlogov sprejem, sedaj pa energetska učinkovitost z besedama kolega Turmes. Klot, na vrsti si. Uh, thank you, Chairman. Uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Danes bi vam rad predstavil svoja stališča in rad bi slišal vaše odzive. Poleg tega pa se moramo danes odločiti tudi o roku za uložitev predlogov sprememb po elektronski pošti. Sem vam predlagal 20. oktober vendar pa sem kasneje poročilo pripravil nekoliko um, pozneje in zaradi tega sedaj predlagam 27. oktober. Torej, k vsebini. Prej smo razpravljali o načrtu do leta 2050, sedaj pa razpravljamo o financiranju in pa o učinku na naše gospodarstvo. Govorimo o energetski učinkovitosti. Energetska učinkovitost je po eni strani zelo tesno povezana z energetsko razpravo, s podnebno razpravo, po drugi strani pa z financiranjem. In financiranje je v teh težavnih časih zagotovo zelo velik problem. Vsi ki so dejavni na področju podnebnih sprememb, se zavedajo, da ne bomo dosegli eh, cilja, eh, ki smo si ga zastavili, dve stopinji namreč, eh, če ne bomo poskrbeli za večjo energetsko učinkovitost. Potrebno je poskrbeti za vrčevanje in za učinkovitost, le tako bomo lahko dosegli zastavljene cilje na podnebnem področju, torej dve stopinji maksimalno. Energetska učinkovitost je najcenejši način eh, za eh, izboljšanje situacije na podnebnem področju in mislim, da na to ne smi, smeli pozabiti. Drugič. Ravnotežje na gospodarskem področju je izjemno pomembno. Ali se zavedamo, da vsako leto evropsko gospodarstvo izgubi 400 milijard in še več. Z sredstvi, ki jih eh, dajemo eh, državam proizvajalkam nafte in pa zemeljskega plina. Teh 400 milijard predstavljajo številko v tem trenutku, ampak pri tem se moramo zavedati, da naše zaloge usihajo in da tudi študije kažejo, da se cene oziroma da se bodo najbrž cene eh, energetskih verov v svetu povečale zaradi eh, razvoja na Kitajskem, v Braziliji in drugih državah. Ne želim, da bi naše gospodarstvo vsako leto izgubilo 400 milijard in v prihodnosti še več evrov. Torej, kar želimo doseči z uh, to zakonodajo, je znižanje tega energetskega dolga za 50 milijard. To pomeni, da bi imeli več sredstev za investicije v majhne srednje velika podjetja, v uh, gradbeništvo in pa v uh, našo industrijo, ki mora postati bolj energetsko učinkovita. In to je tisto, o čemer govorim uh, v okviru tega poročila. In zdi se mi, da je to še kako pomembna tema v času te finančne krize, ki pa ni le finančna kriza, ampak je hkrati tudi davčna kriza. Uh, drugi vidik energetske učinkovitosti pa je nadzor nad stroški. V gospodarstvu, kjer bo potrebno dve tretjini proizvodnje energije nadomestiti v prihodnih letih, potem se moramo zavedati, da to pomeni više stroške za kilovatno uro, sicer nihče ne bo pripravljen vlagati. Torej gre za dva ali tri vidike, ki so tesno povezani v tej zakonodaji. Cena energije je volumen eh, pomnožen eh, z kilovatno uro oziroma ceno kilovatne ure. Če bomo ambiciozni in bomo poskrbeli za večjo energetsko učinkovitost, za varčevanje z energijo, bi lahko privrčevali 50 odstotkov proizvodnje eh, energije od zdaj pa do leta 2013. In še tretji vidik. V ZDA ni le konkurenčnosti na energetskem trgu med dobavitelji, ampak obstaja tudi konkurenčnost med uh, dobavitelji uh, oziroma med uh, dobavo in pa povpraševanjem. To poskrbi za drugačne vrste pritisk in morda bi bilo dobro, če bi to uvedli tudi pri nas to bi bil potem pritisk od zgoraj na vzdolj. In še energetska revščina. S tem se je potrebno resno ukvarjati. Ko razpravljam s kolegi iz vzhodne Evrope, ti pravijo, ja, živeli smo v komunističnem režimu, energija je bila pravzaprav za ston, stavbe niso bile dobro izolirane, torej če ne bomo imeli dobre politike, bo sledilo tudi veliko socialnih posledic. Vprašanje je, ali bomo sposobni to tudi financirati. In mislim, da potrebujemo veliko več razprav v tem pogledu. Imamo instrumente, potrebujemo pa tudi nove. Imamo Evropsko investicijsko banko in danes zjutraj bo, oziroma danes zjutraj je komisija predlagala 20 odstotkov iz razvojnega sklada, ki naj bi jih namenili energetski učinkovitosti. To je velik preobrat. Veliko sredstev je namreč to, ki jih lahko uporabimo na pozitiven način. V členu šesti direktive pa razvijamo tudi nov podjetniški model za energetska podjetja. Mislim, da moramo poskrbeti za to, da bomo bolj ulagali v podjetja, ki se prizadevajo za energetsko učinkovitost. Tukaj gre za nekakšna predhodna vlaganja, ki kasneje prinesejo dobiček. In še to. V svetu je bilo stališče v zadnjih letih takšno. Ne želimo nobenih obvezujočih ciljev. V parlamentu pa smo decembra rekli, želimo zavezujoče cilje. Sedaj je komisija pripravila zavezujoče ukrepe in vlade sedaj pravijo, ne želimo zavezujočih ukrepov, torej ne želijo zavezujočih ciljev, ne želijo zavezujočih ukrepov. In to seveda ne vodi nikamor. Torej mislim, da moramo pričeti z razpravo ki bo povezovala tako zavezujoče cilje, kakor tudi zavezujoče ukrepe. Imel sem zanimiv sestanek z vlado ali dvema v zadnjih dneh in dejali so mi, da začenjajo vse razmišljati o ukrepih. Če so ukrepi prestrogi, če imajo občutek, da to preveč posega v nacionalno zakonodajo, potem se bodo morda vrnili k ciljem. Le tako bomo namreč lahko dosegli rezultate. Sedaj pa še drugi in sicer najprej poročevalci v senci. Najprej gospod Piper. takoj bom povedal, kaj o vsebini. Najprej pa bi poročevalca vprašal, gospod Turmes. Poročevalce bi rad vprašal. Naslednje. Analiza je bila dobra in s tem se strinjam, ampak. Kakšen je torej vaš zaključek glede postopka? 20. oktobra naj bi obravnavali vaše poročilo, 27. oktobra pa naj bi bil rok za vložitev predlogov spremenjen. Tako ste dejali na začetku. Drži? Ja, želel sem lepo jasnilo glede tega. Ja, ja, tako je bilo to rečeno. To je predlog, ampak ne vem, če je to tako zelo pomembno v tem trenutku. Ja. No, to je bil predlog, ampak o tem predlogu bi vendarle rad spregovoril. Kaj ti z uh, to temo mislim, da se moramo zelo natančno ukvarjati, gospod Turmes? Zelo kreativni ste. Tudi zelo prijazni. In pri energetski učinkovitosti ste pripravili kar nekaj dobrih predlogov vendar pa sem nekoliko začuden. Kaj ti? Predstavili ste dele svojega poročila, ki pa pravzaprav še sploh ni poročilo. Drži, da je tole osnutek poročila. Pravna služba tega še ni pregledala. In tudi prevodi zaradi tega še niso pripravljeni. Zato se resnično sprašujem, kako bi lahko to odgovorno obravnavali 20. oktobra in kako bi lahko potem imeli rok za vložitev predlogov sprememb 27. oktobra. To se mi zdi skrajno neodgovorno. V tem trenutku je namreč situacija takšna in vsi kolegi so v istem položaju. Na nas se obračajo lobisti, predstavniki interesnih skupin. Z področja turbin, eh, elektronadzora in tako naprej. In tako naprej. Torej, zelo natančne informacije dobivamo. In Sam ne želim biti žrtev lobistov, ampak bi rad počakal tudi na mnenje um, sindikatov, na mnenje različnih socialnih združenj in tako naprej. Kajti tukaj ne gre zgolj za gospodarstvo, gre tudi za druge vidike. In ta postopek v tem trenutku poteka. Torej ne moremo podpreti nekega poročila, ki še sploh ni zaključeno in potem čez sedem dni uložiti predlogo sprememb. To se mi zdi skrajno neodgovorno. In zato sem želel to tudi kar takoj povedati. Tako ne bo šlo. Vse, kar želimo doseči pri energetski učinkovitosti, ne moremo enostavno izenačiti z vrčevanjem na energetskem področju. Mogoče bi morali tukaj govoriti o energetski produktivnosti. Torej, lepo prosim, čisto na začetku smo še in zaradi tega postavljam pod vprašaj vaš časovni načrt. Ta je nespremljiv. Jetzt eine Geschäftsordnungsmeldung vom Claude Turmes. Claude Turmes, postopkovno vprašanje. Ja. Vsi poslanci tega odbora so od uh, službe za vložitev poročila in za vložitev predlogov sprememb dobili uh, poročilo, ki ga je preverila pravna služba. Ja, ja, tako je to. Včeraj zvečer se je to zgodilo. Postopek poteka. Gut, um, die Frage kann man ja klären. Ich, no, ja, to vprašanje bomo že razjasnili. Nimam še nobene uradne različice poročila, mogoče je to moja napaka, ampak tega nimam, no. Ampak ali se to zgodilo včeraj zvečer ali danes zjutraj, to zagotovo ni pomembno. Še nekaj se vas, je, se vas je javilo k besedi. Gospa Rjera Madurel v imenu poročevalca v Senci. Hvala lepa. Jaz bi rada upravičila našo poročevalko v Senci, gospod Brito Thompson, ki danes ne more biti tukaj. Prosila me je, da čisto na kratko predstavim stališče naše poslanske skupine, ampak na začetku bi se rada tudi sama zahvalila poročevalcu čestitke za dobro upravljeno delo moja poslanska skupina je mnenja, da moramo svetu poslati posem jasen signal, kar zadeva energetsko učinkovitost. Gre za energetsko učinkovitost v Evropi in naš pristop k energetski učinkovitosti mora biti pogumen. To pomeni, da se moramo boriti za zavezujoče cilje in sicer eh, z. Eh, enotno metodo izračunavanja, ki jo bomo lahko tudi zagovarjali. Potrebno uh, se je opreti na mehanizme, ki bodo omogočili energetsko učinkovitost. To v tem trenutku nujno potrebujemo in vsi sektori se uh, s tem si, uh, strinjajo, vsi sektori povezani z uh, energetskim sektorjem. Energetska učinkovitost ni možnost ali pa priložnost, ki se nam ponuja, je odločitev, ki jo je potrebno sprejeti. In uh, gre le za to, ali jo bomo sprejeli danes ali jutri. Takšno je dejansko stanje v svetu, kjer je virov vedno manj in kjer je popraševanja vedno več. In zaradi tega je nujno potrebno sprejeti odločitev. To novo direktivo je potrebno sprejeti kar se da hitro. Cene nafte so razmeroma visoke, kljub krizi, v kateri se nahajamo in. tisti, eh, ki delujejo v globalnem gospodarstvu, se tega dobro zavedajo. Evropska unija v tem trenutku nujno potrebuje ustvarjanje novih delovnih mest in pa uh, gospodarski uspon. In to bo mogoče le z večjo energetsko učinkovitostjo. Zaradi tega morajo biti uh, roki. Uh, zastavljeni uh, čim prej, tudi rok za vložitev predlogov sprememb, 27. Eh, oktober je v redu. Uh, če pa boste ta rok predstavili, potem uh, prosim ne predaleč naprej. Sektor mislim, da se bo uh, tudi zahvalil, če tega več ne bomo prelagali. Prepričana sem, da je gospod Turmes uh, pripravljen storiti vse, kar je potrebno, da bi se lahko držali rokov, pa tudi vsi ostali poročevalci v senci. Gre za našo varnost, to moram še enkrat povdariti. Zmanjšati moramo porabo, le na ta način bomo zmanjšali tudi našo odvisnost in to je edini način, da zmanjšamo tudi našo ranljivost, našo izpostavljenost. Na ta način se bomo lahko borili tudi proti nihanju cen. Zmanjšali bomo tudi učinek na okolje. Vzdržnost našega gospodarstva je seveda pri tem tudi pomembna. Sedaj pa prehajam k koncu. V veliko veselje mi je, da lahko povem, da je gospa Brita Thompson pripravljena sodelovati z eh, poročevalcem, tako da bi brez nadaljnega zavlačevanja prišli eh, do priprave direktive o energetski učinkovitosti, ki bo upam, da tudi kmalo sprejeta. No, še postopkovna informacija. Načrt je bil takšen, da bi danes o poročilu razpravljali in zato bi moralo biti poročilo na voljo vseh jezikovnih različicah. Temu ni tako. Kljub temu sem to uvrstil na dnevni red, zato da bi o tem kljub temu razpravljali in privrčevali nekaj časa. Zato to bomo torej imeli prvo razpravo v poročilu 20. oktobra, kar je takrat bodo na, šele na, vrst, na voljo vse jezikovne različice. In potem bomo lahko razpravljali o nadaljnih rokih in vse poslanske skupine pozivam, da omogočijo vsem kolegicam in kolegom, kolegom da resno sodelujejo pri pripravi te direktive spomnim se, eh, ko smo pred leti govorili o tretjem svežnju o liberalizaciji, takrat smo poskrbeli za hiter postopek in proti temu sem se boril z vsemi močmi in nisem imel nobene možnosti in ta svežen res ni dober. In takrat sem si obljubil, da če bom imel kdaj priložnost, da vsem kolegom, ne le poročevalcem, poročevalcem v senci, eh, omogočim, da se poglobijo v neko temo, potem bom to storil. Zato vam povsem jasno pravim, pazil bom na to, da bodo vsi kolegi imeli enake pravice, da bodo vsi kolegi imeli enake možnosti, da vsi bodo lahko ogledali vse dokumente in nekoliko me moti, da se nihče ni obrnil name kot na predsednika tega odbora, kar zadeva roke. Tudi kar zadeva delavnico, eh, kolega Turmes mi je zgolj eh, podal informacije. Torej, razmislite, dobro. O smiselnem časovnem načrtu. Danes razpravljamo, kljub temu, da še nimamo poročila. 20. bomo potem razpravljali o poročilu, ker nam bo poročilo na voljo in potem moramo razpravljati o nadaljnih rokih. In to je zgolj pojasnilo. Še veliko se vas je javilo k besedi. Kolegica Hol je naslednja na vrsti. Hvala lepa, gospod predsednik. Rada bi se vrnila k samemu začetku. Leta 2007 so bile sprejete politične zaveze v okviru zavez eh, oziroma v okviru ciljev 2020. Zastavljeni so bili cilji in Potem si je bilo potrebno zastaviti vprašanje, kako te cilje doseči. To je ključnega pomena, ko govorimo o definiciji varčevanja, kajti potrebujemo dejansko varčevanje z energijo, če želimo doseči energetsko učinkovitost do leta 2020. To je del celotnega svežnja, zaradi tega potrebujemo zmanjšanje naše eh, porabe, zaradi podnebnih sprememb pa tudi iz drugih razlogov in še toliko bolj zaradi krize, v kateri se trenutno nahajamo, potrebujemo energetsko varnost. Potrebno si je zastaviti vprašanje, kako lahko učinkovito uporabljamo energijo, tako da bo naše gospodarstvo bolj konkurenčno. Evropska komisija je v tej direktivi predstavila celo vrsto specifičnih ukrepov in kot je bilo rečeno, so države članice nekoliko spremenile svoje mnenje glede tega, kaj eh, dejansko želijo od komisije. V svojih eh, pogovorjih sem ugotovila, da je komisija predstavila določene specifične ukrepe, ki niso povsem v skladu z tem, kar določene države članice počnejo. In zaradi tega države članice razmišljajo, ali ne bi bilo bolje, če bi imeli, imeli zgolj nacionalne cilje, ki bi jim eh, omogočali več eh, prožnosti. Torej, strinjam se z pristopom gospoda Turmesa, kajti mislim, da nam bo to zagotovilo ustrezno prožnost in na ta način bomo lahko pomerili tiste države, ki že veliko počnejo na področju energetske učinkovitosti ampak ne povsem v skladu z tem, kar je predlagala komisija. Rada bi spostavila predvsem dve področji. Prvo področje so stavbe in v šestem odstavku je zapisano, da naj bi tri odstotke javnih stavb na leto obnovili. Mislim, da imamo težave z obstoječimi stavbami in ta problem uh, smo poznali, ko smo sprejeli direktivo o učinkovitosti stavb. 75 odstotkov stavb, ki eh, obstajajo danes, eh, bo obstajalo tudi leta 2050. Torej, če se ne bomo posvetili obstoječim stavbam, potem ne bomo mogli privrčevati energije do tolikšne mere, kot bi si želeli. Torej, zato mislim, da je izjemno pomembno, da države članice pripravimo do tega, da pod lastnimi pogoji, ne da bi jim mi usiljevali naše mnenje, razvijajo lastne časovne načrte do leta 2050 in da se soočijo z vprašanjem obstoječih stavb. Mislim, da je predlog eh, komisije v tem pogledu eh, zelo eh, dober. Javni sektor mora na trgu razviti kapaciteto, ki bo omogočila majhnim in srednje velikim podjetjem, da eh, se ustrezno razvijajo in da lahko upravijo uh, obnove obstoječih stavb. Morda so eh, predlogi komisije precej predpisujoči, ampak cilji eh, so vsekakor dobri in jih močno podpiram. Druga stvar, ki sem želela izpostaviti, pa je zaveza za vrčevanje za energijo. In sicer eh, je cilj, da bi privrčevali 1,5 odstotka na leto. Imamo določene države članice, ki eh, že imajo zastavljen takšen cilj in države članice, ki takšnega cilja nimajo. Vse države članice, ki ga imajo, so na tem področju že veliko dosegli in zato mislim, da eh, se moramo na evropski ravni naučiti tudi kaj iz najboljših praks to je sistem, ki deluje in zaradi tega mislim, da je zelo pomembno, da ga prevzamemo in da ga uporabljamo. To je sistem, v katerega lahko zaupamo. In pa še prožnost, ta bo potrebna morda pri uh, ubeseditvi vseh ciljev in ukrepov, ampak kar zadeva vsebino direktive, mislim, da je ta povsem jasna. In še vprašanje časovnega okvira. ne vem, kakšna je razlika med eh, menoj in gospodom Piperjem. Kaj ti na mene so se obrnili že predstavniki različnih interesnih skupin z, iz različnih nevladnih organizacij in tako naprej in razprava že zelo, zelo dolgo poteka. In veliko razprav smo že imeli, torej to ni nekaj posem novega. Torej, 27. oktober kot rok za ložitev predlogo sprememb je zame povsem sprejemljiv datum. Mislim, da na to poročilo že nekaj časa čakamo in mislim, da bomo imeli dovolj časa, da ustrezno upravimo svoje delo. Hvala lepa. Gospod predsednik, hvala lepa, kolegica Ford. Hvala lepa, ko sem prvič dejala, da bom poročevalka v senci, zato poročilo sem mislila, da bo to eh, najmanj zapleteno. Eh, najmanj zapletena direktiva, ki bo prispevala k rasti, ki bo najbolj priljubljena, ki bo pomagala podjetjem, eh, ki bo znižala eh, račune eh, za eh, električno energijo in tako naprej. Ampak, nažalost, se je vse skupaj spremenilo v potencijalno eh, zelo drago eh, in zelo eh, sporno direktivo. Sama pa si tega zagotovo ne želim. Energetska učinkovitost bi morala biti najlažja tema. To je način, kako pomagati ljudem, kako pomagati podjetjem, kako poskrbeti za rast, kar zadeva časovni načrt. Vse povsem strinjam z eh, rokom za vložitev sprememb 27. Eh, oktobrom, ampak eh, sama sem seveda imela angliško različico in sama in angliščina je moj materni jezik, ampak če želimo, da bi bilo to čim bolj nesporno, mislim, da bi morali dati drugim poslancem nekaj časa za pregled celotnega poročila in za vložitev predlogov sprememb. Ampak eh, vem, da bi lahko bilo, bila ta direktiva zelo pomembna za uspodbujanje rasti, zaradi tega bi rada prosila predsednika, da preveri, če bi lahko parlament eh, to čimprej obravnaval uh, z svetom da ne bi bilo potrebno to obravnavati v okviru plenarnega sesedanja, preden lahko začnemo z uradnim trialogom med svetom, komisijo in parlamentom in tako naprej. Na ta način bi morda privrčevali nekaj časa in na ta način bi se morda izognili uh, nekakšni blokadi. Uh, Tukaj v parlamentu, med nami in odborom za okolje in tako naprej če se bo trialog začel šele maja, junija, se moramo zavedati, da je to predvsej daleč v prihodnosti. Državljani, ki jih zastopamo, v tem vidijo dodano vrednost. Zradi tega se moramo posvetiti energetske učinkovitosti. Potrebno si ogledati stroške in pa koristi tega predloga. To so številne države članice že storile. Pomembno pa je tudi, da če zahtevamo od državljanov, da eh, plačajo za izboljšave, da imajo potem od tega tudi finančne koristi. In v nekaterih državah eh, so eh, državljani. Pričeli plačevati precej više račune, niso pa imeli pravzaprav nobenih koristi. ogledala si bom še, oziroma gledala sem si tudi finančne uh, dele poročila Kloda Turmesa in eh, ugotovila sem, da lahko države uporabijo različne načine uspodbujanja energetske učinkovitosti. Pri tem se moramo predvsem učiti iz najboljših praks. Sporn člen se mi zdi člen 4 o Eh, javnih stavbah in o obnovi javnih stavb. Tudi sama sem sodelovala pri direktivi o učinkovitosti stavb. In zavedati se moramo, da imajo različne države predvsej različne strukture, različne lokalne ravni oblasti in zaradi tega mislim, da je potrebno na to gledati z vidika koristi za vse. Vsaka lokalna, vsaka regionalna oblast želi znižati eh, svoj energetski račun. In če je 99 odstotkov vaših stavb že energetsko učinkovitih, potem eh, je potrebno poskrbeti za energetsko učinkovitost, če pri preostalem enem odstotku in eh, vsekakor je potrebno poskrbeti za energetsko učinkovitost v vseh državah članicah in v celotni Evropski uniji. Potem pa je tukaj še člen šest. Eh, tukaj gre za eh, zaveze. Tudi tiste države, ki so že uporabljale scheme v tem pogledu, so ugotovile, da so potrebni tudi drugi ukrepi, če želimo doseči cilje. Sama sem tudi nekoliko zaskrbljena eh, zaradi predpisujoče narave eh, tega predloga in sicer 1,5 odstotkov na leto. Potrebno bo veliko izobraževanja, eh, vključenih je veliko ljudi, zaradi tega bo morda potrebnega več časa in zato bi bilo morda bolje, da državam članicam dovolimo, da eh, to same postopno uvedejo in da poskrbijo tudi za strokovno stroškovno učinkovitost in še člen 7, tukaj se moramo izogniti prekomerni birokraciji. To je pomembno predvsem za majhna in srednje velika podjetja. In še pametni števci. Tukaj več. Uh, Tukaj ugotavljamo, da več ni stroškovne učinkovitosti, eh, če govorimo o eh, znižanju porabe energije. Torej, mislim, da si moramo te pametne števce še enkrat dobro ogledati. In pa še člen 10 o soproizvodnji. Pretekli teden sem, si, sem obiskala odlično tovarno, ki uporablja načelo soproizvodnje. In sicer. Eh, je eh, ta tovarna ugotovila, da je bolje najprej proizvajati eh, električno energijo in šele potem toploto, gre torej za soproizvodnjo obeh. In problem, ki ga imam z tem členom, je, da eh, komisija veliko preveč predpisuje, mislim, da moramo Vzpodbujati so proizvodno, kjer je ta učinkovita, kjer eh, vodi k vrčevanju in kjer vodi k znižanju uh, izpustov CO2. -ja. Vendar pa se pri tem členu pojavlja problem tudi za jedrsko energijo. Mislim, da je potrebno tudi to vključiti. Torej, ubeseditev bo morala biti še nekoliko natančnejša. če bi sama vodila pogajanja, bi želela soglasje med parlamentom in državami članicami, ne pa konfrontacijo, ne pa spor. Potrebujemo namreč sporazum med parlamentom in državami članicami, kajti eh, tisti, ki jih zastopamo, si želijo rezultatov. Zdaj so bili na vrsti vsi poročevalci v senci in moja prošnja se glasi, da bi naslednji, ki bodo spregovorili, govorili čim krajše, zaradi tega, da bomo lahko ostali v časovnem okviru. Eh, hvala. Eh, predsednik, eh, tako eh, kot je bilo že govora v prejšnjem dokumentu, ko je šlo za prihodnost, za obdobje 2020 in potem še dalje do 2050. Gre tukaj za energetsko učinkovitost in tudi za direktive. Gre torej za to, da ni zelo verjetno, da bomo lahko energetsko učinkovitost Eh, po izboljšali za 25 odstotkov, kajti trenutno ni nikakršnih izgledov, da bomo dejansko dosegli zastavljene cilje. Zato bi opozorila še na eno točko. Vsi govorijo o tem, kako pomembno je, da bi dali na razpolago ustrezna sredstva za industrijo. In industrija bi na to tudi nosila te stroške, naplačala te stroške. Uh, govori se, moramo uh, plačati za to, da bi dosegli energetsko učinkovitost, moramo eh, biti eh, bolj pozorni pri um, poslopih, ki jih moramo boljše um, opremiti eh, z um, plastmi, ki bi prištevile energijo, ampak eh, vedno gre za koristi, za dobit, za družbo je in za celotno naše gospodarstvo so to koristi in učinkovitosti. Če želimo energetsko učinkovito eh, delati, eh, potrebujemo manj nosilcev energije. Moramo poskrbeti za to, da bi Eh, dejansko veliko pridobili, moramo si ogledati, kje so koristi največje, kje lahko največ eh, prištedimo. Recimo tudi, ko gre eh, za zasebna gospodarstva, moramo jim pokazati, kje bi se lahko računi zmanjšali, kje bi lahko izolirali poslopja, jih bolje opremili. Mislim, da v poročilu manjka opis, kjer bi govorili o tem, da eh, za, če govorimo o stroških, moramo tudi predstaviti točne koristi, moramo imeti tudi ustrezne eh, informacije, moramo narediti kampanje za informiranje potrošnikov in vseh tistih, ki morajo tudi plačati za to. Energetska očinkovitost ima prav poseben eh, pomen. Če gre za poslopje, je treba arhitekte opozoriti na to, da potrebujemo poslopja, ki je, eh, kjer eh, prihajamo do ničenih eh, emisij. Sedaj smo enega poročevalca v senci spregledali, ki bo lahko spregovoril. Hvala, gospod Ransdorf bi želel povedati, da ima nekaj kratkih pripomb imamo metodološko vprašanje pravzaprav. Eh, energetske prihranki niso isti kot energetska učinkovitost. Eh, moramo eh, razpravljati bolj eh, pazljivo o teh vprašanjih, kajti eh, štednja pri energiji lahko celo pomeni obratni efekt, eh, če se to ne obravnava eh, na primer način. Druga pripomba. Eh, cilji. 1,5 odstotkov eh, zmanjšanje in, eh, eh in eh, ostale zahteve. To je težko izvedljivo. Za mnoge države članice bo to lahko predstavljalo velik problem, da bodo lahko izpolnili to, kar je predvideno. In tretja pripomba. Celoten okvir eh, je težko eh, uskladljiv za tržno ekonomijo. Eh, torej, to ni kompatibilno z tržno ekonomijo. Eh, lahko bi bolj rekli, da je to okvir, več, eh, ki pomeni več distribucijskega sistema. Moje vprašanje se glasi, če se nahajam v odboru za industrijo, raziskavo ali pa ali sedim v odboru, ki se ukvarja z državno razporeditvenost industrije. Naslednji, eh, Franko. Da, hvala, predsednik. Moram se opravičiti, zato ker sedaj govorim, ampak eh, bom zelo nakratko spregovoril. Kolegi so um, že dejali, da je to besedilo dobra osnova za nadaljno razpravo. Potrebujemo več časa, eh, da bomo lahko zadeve izboljšali in eh, mogoče še dodatno uh, dopolnili. Uh, pomembno namreč je, kot je bilo že rečeno, da. Uh, pazimo, da ne postavimo eh, previsoke cilje. Eh, Naprimer, eh, gre tudi za cilje, ki so lahko problematični. Več prožnosti bi zahteval tudi. Če se vse preosta, prepušča državam članicam, je tudi prišljivo, kako bo za genetskim miksom. Gre tudi za vprašanje pogodbe, ki jo imamo in eh, eh, direktiva zahteva, da nove proizvodne enote eh, za toplotno energijo, da pride do proizvodnje povezave, zavračen te energije v toplotno energijo za eh, poslopja in potrebujemo zelo eh, jasne tehnične kriterije. Eh, govorimo tudi o visoko očinkovitih enotah, ki, so, ki pa po drugi strani morajo upoštevati dejstvo, da te enote ne bodo tako rekoč potonile v te želji, da bi dosegli visoko učinkovitost. Um, poleg tega moram uh, izpostaviti tudi eh, dejstvo, da um, lahko tudi uporabimo odpadke pri um, lesarski industriji, ki jih lahko uporabimo za toplotno energijo. Kolega Vidal Kvadras, hvala predsednik. Uh, rad bi pozdravil ta predlog, eh, ki eh, smo ga že dolgo čakali eh, strani komisije. Mislim, da je skrajni čas, da se evropska industrija začne ukvarjati za investiranje v energetsko učinkovitost, tudi v manjše enoto. Še vedno je to pomembno področje, kjer je premalo storjeno. Kaj pomeni konkurenčnost? mislim, da je prav pri tem uh, večino dela treba v odboru posvetiti temu vprašanju. Uh, nekaj točk bi želel pri tem posebej izpostaviti, kjer sem pa malce zaskrbljen. To, kar je dobrodošlo, ne bom omenjal. Prvič bi želel izraziti svoje dvome uh, pri. Um, tem, kako komisija meri energetsko učinkovitost. Mislim, da je to eh, zlasti vprašanje pri eh, osnovni porabi. Eh, zgorne meje eh, niso vedno prava pot mogoče, eh, da se postavlja prevelike omejitve. Eh, Eh, mislim, da je treba predvsem gledati na intenzivnost eh, energije in eh, sicer enota, ki je porabljena v energije v enoti brutosocialnega proizvoda. In mislim, da so te meritve še vedno vprašljive in tukaj treba paziti, kako merimo porabo energije. Druga točka je. Eh, vprašanje, kako je z družbami, ki proizvajajo energijo. Naše eh, družbe eh, ne morejo kar tako zmanjšati prodajo in tukaj najti in reševati vprašanja. Gre tudi seveda za spodbude pri davkih in da bi mogoče po tej poti lahko veliko dosegli. Pri Eh, potrebujemo tudi ustrezne mehanizme, kako bi lahko prihranili stroške, eh, da bi eh, naša podjetja dejansko poskrbela za nove rešitve na tem področju. Na to gre za Vrčevanje z energijo pri, poslo, pri poslopih, ko gre tudi za izgradnjo novih eh, poslopij in njihovo izolacijo. Eh, gre za eh, ustvarjati tudi nove, nove trge pri energetskih storitvah. Te stvari so sicer dobro obdošle, ampak zaskrbljen sem, da kratkoročno naša Mm, naše vlade na različnih nivojih, tudi eh, uprave in tako dalje, eh, nujno eh, morajo štediti in moramo biti realistični. Moramo se zavedati, da vse te javne ustanove ne bodo imele možnosti, da bodo v trenutni krizi lahko investirale v energetsko učinkovitost. In še nekaj besed o predlogu. Eh, da se um, investira v uh, so uh, generiranje. Pred sabo imam uh, predlog uh, kolege Glanteja. Uh, zelo intenzivno smo sodelovali pri prvi direktivi o sogeneriranju. In pri, na tem področju uh, so še vedno potencijali uh, premalo izkoriščeni. Uh, Eh, sem navdušen nad eh, celotnim tem področjem sogeneriranja. Eh, Tudi to ne more biti. Ehm, tukaj je veliko možnosti. Gre za transport, za dovoljenje za uporabo, gre za omrežja in tako dalje. Ne moremo obravnavati samo enega področja. Moramo zaobseči eh, vse in uh, ustvariti skupni pristop. Uh, tako da uh, vsi faktori sodelujejo in uh, ne samo, da govorimo uh, o ogrevanju. Kar se tiče Eh, časovnice pa bi odkrito želel reči, da direktiva, eh, ki je tako pomembna s takimi ambicijami, ker je ogromno posledic za naše gospodarstvo, Eh, nujno zahteva eh, čas za obravnavo in eh, naš odbor mora imeti dovolj časa, da se bo s tem poglobljeno ukvarjal. Zato ne smemo preveč hiteti, kolego moramo dati čas, da bodo lahko ustrezno predstavili svoje prispevke. Hvala lepa. Hvala. Glede poslovnika bi želela gospa Fort nekaj povedati, da kolegi, Nekaj razprav eh, je teklo, nekaj prispevkov je bilo zelo pomembnih tudi glede časovnice in rokov. Eh, predsednik, eh, mogoče bi lahko rekli, da od trenutka, ko bodo vsi prevodi prisotni, bi imeli kolegi dva tedna časa, da bi lahko podali predloge sprememb in sicer v vseh jezikih bi morali biti pred prevodi prisotni 19. oktober, tako, tako je predvideno. Eh, zelen teden je eh, delovni teden. Eh, ljudje imajo obveznosti v zelenem tednu, ampak mogoče, da bi imeli dva tedna po tem, ko bodo na razpolago, razpolago prevodi. Naslednja je gospa Merkis. Hvala, predsednik. Cenjene kolegice in kolegi, eh, hvala za to odlično razpravo. Nekaj pripomp samo. Eh, iz, eh, prihajam iz države, ki je močno euroskeptična in tam skepsa še rasti. In to je zelo zaskrbljujoče. Zaradi tega bi želela povdariti, da podpiram cilje, ki jih je postavil poročevalec Eh, ampak eh, tako kot so kolegi dejali, ne smemo preveč predpisovati, eh, ko gre za energetsko učinkovitost in doseganje leti. Moramo dovoliti razlike med državami, članicami in upoštevati, v kakšnem položaju so posamezne države. Recimo, treba je postiti manevrski prostor še eh, za eh, posamezne države. To bi bilo modro dejanje. Na to veliko se govori o proizvodni eh, energije, o očinkovitosti energije, ampak želim posebej Posebej poudariti mikroraven, kaj ti prihranki energije še niso um, ustvarjene v kolektivni obliki, pač pa pri posameznih enotah. In eh, tukaj moramo stimulirati. Mislim, da je eh, tam mogoče še veliko doseči in tukaj je mogoče še premalo to omenjeno. Mogoče eh, bi bilo zanimivo, če si pogledamo. Um, podrobnosti, da bi eh, mogoče dali več podbude malim kot pa velikim proizvajalcem energije. In zadnja stvar, o kateri bi spregovorila, je zelo pomembna. Prihajam iz države članice, kjer eh, veli, največ ljudi. Eh, najame hišo, eh, ne pa da jih imajo v svoji lasti, zlasti sto stare hiše. In um, ko gre za stabilnost finančnih uh, uh, finančnega položaja teh ljudi, je treba upoštevati, eh, da ni pomembna samo očinkovitost, pač pa tudi, da je treba upoštevati možnost ljudi, ki vzamejo v najem neko hišo, da plačajo svojo lastno energijo. In eh, na to bi eh, se strinjala z kolegi, ki govorijo o štirih pobudah, da bi 3. novembra imeli eh, rok za to, da vložimo predloge sprememb. To bi bilo, po mojem mnenju, v redu. Eh, gospa Ulskog. Eh, hvala, predsednik. Menim, da je direktiva o energetske očinkovitosti, ti ena od najpomembnejših eh, odločitev za klimatsko učinkovitost, kaj ti in uspešnost, eh, kajti s tem bomo lahko dosegli konkretne, eh, specifične rezultate. Tudi drugi so že o tem spregovorili. Namreč, Ljudje so uh, močno uh, vključeni v to problematiko, uh, kajti vsakič, ko morajo plačati uh, svojo porabljeno energijo, dobijo dodatni dokaz, da morajo sami nekaj storiti za spremembo eh, v vsakodnevnem življenju. In eh, ko imamo sistem Evropske unije, ki bi jim pomagal, da, so, da je ta njihova naloga lažja, eh, bo ljudem zelo koristilo. V zadnjih letih smo večkrat rekli en odstotek manj porabe energije v Evropski uniji je 20 eh, eh, milijard evrov. Eh, mogoče imamo tudi kakšne druge številke, ampak mislim že, da že to zadošča, da bi lahko ustrezno dokazali, da energetska učinkovitost veliko pomeni. Govorimo o velikih številkah. E, to pomeni, da bi ljudje imeli več denarja, če bi imeli pri, ustrezne prihranke in na to moramo zelo opozoriti. Mislim, da smo na pravi poti pri tem in s tem prihajam do e, same, do ciljev tega osnutka direktive. Neprijetno bi bilo, če bi nekaj takega, kar je tako pomembno, e, se na to izteklo v eh, problemih ali pa v dogovarjeno z svetom. Mislim, da imamo po, eh, pomembne naloge pred sabo. Če bi pa imeli preveč podrobnosti, bo lahko celo ves projekt doživel eh, težave. Švedski in finski parlament, na primer, sta sprejela z veliko eh, podporo določene odločitve, eh, ki se nanašajo na direktivo in eh, kar ni pravzaprav v skladu s tem, kar direktiva predvideva. In rada bi vedla, kaj o tem misli komisija. Moj predlog se glasi, da bi Eh, morali ustvarili dobre odločitve in eh, če to želimo, eh, potrebujemo zavezujoče cilje, kjer pa ni preveč podrobnosti. Naprimer, obveza, da se obnavlja tri odstotke zgrad vsako leto in tako dalje. Mislim, da bi morali odločati malce drugače. In se opredeljevati drugače. Mogoče bi lahko razvijali idejo eh, energetske učinkovitosti eh, in mogoče, da bi izdelali scheme eh, za doseganje ustrezne stopnje energetske učinkovitosti. Ko smo se pogovarjali pred kratkim o energetske učinkovitosti so strokovnjaki, ki so sodelovali, eh, se strinjali, da obstojajo velike koristi. Eh, če eh, imamo določeno schemo, ki je zavezujoča, na ta način bi ustvarili tudi več tako manjih zelenih delovnih mest. In po mojem mnenju je prav to, da Eh, nekaj, kar lahko prispeva, pozitivno prispeva eh, k energetski učinkovitosti. Eh, če vključimo te zavezujoče, Eh, stvari, ampak pri tem se moramo izogniti prevelikim podrobnostim. Eh, zahvaljujem se Klodu Tormesu, da je opravil tako dobro delo. Bil je zelo odprt v svojem pristopu. Eh, vsi mi smo bili vključeni. In pravzaprav vsakdo, ki je želel biti vključen, je imel tudi možnost za to, da je sodeloval. Eh, mnogi eh, člani eh, skupine so prepričani, da bi morali biti svetovni voditelji pri energetski učinkovitosti. To je dobro za ljudi, za industrijo, pa tudi za Eh, podnebno politiko. To je ena od najpomembnejših pravzaprav odločitev in prispevkov, ki jih lahko eh, dosežemo. Klod Tomas bi še želel nekaj eh, povedati. Preden pridemo do konca našega sestanka, bi, želeli, bi želel, da jasno določimo rok. In 3. Eh, november je bil eh, predlagan kot dan eh, za končni rok za vlaganje predlogov sprememb. Uh, mislim, da bi morali o tem sedaj sklepati, da bi uh, videli, kako je s tem. Uh, kolega Piper. E, trije kolegi so še, ki želijo spregovoriti in ne bodo več mogli, ampak samo, da je to jasno. Imam kompromisni e, predlog, torej drugače sem razumel kompromisni e, predlog. Torej, ko, bodo, ko bo, bodo vsi prevodi prisotni, še dva tedna časa, da lahko vlagamo predloge sprememb. Očitno je tukaj nekaj različnih interpretacij. Eh, kolegica Fort je predlagala dva tedna potem, ko bodo predlogi prisotni, ker nihče ne ve, kdaj točno bodo prevodi prisotni. Mm, eh, mogoče je bil mišljen 3. november, ker se predvideva, da bo dva tedna prej že na razpolago eh, vsaka verzija prevoda. Popolnoma jasno je, da 19. bi naj bilo tako, in eh, torej, da bi imeli prevode. In potem, eh, če dva tedna dodamo, je 3. 4. november in mislim, da to igračkanje z roki bi se nas zaključilo. Moramo določiti datum in to je 4. november in da nekaj sedaj eh, še povem. Eh, igranje s termini si ti začel, ti si določil roke, brez da bi se z mano pogovarjal ali pa s komarkoli drugim. Eh, to je bilo tako rekoč definitivno že določene, vse delavnice in tako dalje. Potem sem pa ugotovil, da v petek pred enim tednom poročilo ni bilo prisotno in sem sekretarjatu vprašal, lahko sploh pustim dnevni red takšen. In eh, kljub temu, torej, da poročilo še ni bilo takrat prisotno, sem danes postavil eh, to razpravo na dnevni red, da bodo dejstva jasna, to povem. Eh, postopek je pa običajno takšen, da vsi kolegi in kolegice dobijo v svojem jeziku poročilo in potem se začnejo posvetovanje. Sveda, Če bodo 19. vsi prevodi prisotni, ne vem, če bo tako, um, ampak 20. torej bodo, bo vsak imel poročilo v svojem jeziku in potem se lahko šele začne uh, razprava. Uh, v, vseh jezikih, torej vsi bodo lahko pri tem sodelovali. Na to pa potrebujemo nekaj tedno, ne vem, dva ali tri tedne za izdelavo predlogov sprememb in glede tega je veliko različnih mnen. Saj človek lahko ima različna mnenja. Eni bodo rekli, ne potrebujemo veliko časa, drugi bodo rekli, potrebujemo veliko časa. Različna mnenja so prisotna in to vse je treba spraviti pod um, en klubuk, bi lahko rekli. In uh, kompromisi pač so možni, ampak ti si se želel še enkrat oglasiti v zvezi s poslovnikom. Ne vem, kdo bi želel še spregovoriti, gospa Hall. Uh, hvala, predsednik. Uh, cenim pripravljenost eh, kolegov, da eh, konstruktivno pristopijo temu vprašanju in da vi poskušate to razpravo podpreti. Mislim, da bi bilo dobro, da se eh, dogovorimo o tem. Ko sem poslušala različne predloge, tudi kolegico Fordovo in tudi drugim sem prisluhnila, mi vsi mislimo nekje o istem pričakujemo, da bo okoli 19. tako, da bomo imeli prevode in potem še vsaj dva tedna. In prosim, predsednik, eh, bilo bi dobro, da bi to eh, povedali v jasnih besedah. Potrebujemo datume. Vsi imamo določene eh, obveznosti in um, moramo vedeti, kdaj bomo razpravljali in kdaj so roki in, in tako dalje. Vsi govorimo sicer o isti stvari, ampak vsem bi bilo v pomoč, če bi jasno povedali 3. november. Eh, torej, datum, ko bodo prevodi prisotni, plus dva tedna. To bi bilo odlično. Gospa Markis. Eh, mogoče podprla bi to eh, in mislim, da, priho, priha, da je prišlo do nesporazuma. Gospo Hall in gospod Ford predvsem eh, podpiram in 3. november bi bil dober rok. Mislim, da bi to bilo dobro in možno dva tedna po prevodih. Dejansko bi cenili, zelo bi cenili jasnost, jasne opredelitve glede rokov gospa Kolaska Bobinska, eh, mislim, da je slabo za poročilo in ehm, in da se pogovarjamo zdaj toliko o rokih in raznih drugih zadevah eh, in ehm, poskušamo eh, nekako razreševati to problematiko, ampak prihaja do nervoze na tem področju. Kar se tiče Eh, samih rokov in da imamo zeleni teden in moramo se odločiti, eh, kako je z izdelavo predlogo sprememb in tako dalje, ali bomo mm, eh, se pogovarjali raši z našimi voljivci, kar je pomemben del našega dela. Torej, eh, tukaj treba je reči, da eh, naše delo je izredno pomembno, tudi finančno gledano, kajti eh, to so izredno važne odločitve, o katerih govorimo. Da ne bo še eno uro trajalo, bi uporabil predlog uspeh Hall. Želim, da imajo vsi enake pravice, drugo mi je vse eno in iritirajo me zadnji dnevi, ko smo imeli veliko eh, spletne pošte in tako dalje. Zdaj sem pa razumel iz te razprave naslednje. Eh, zgleda skupaj da imamo skupno mnenje, da po prevodih bi naj imeli še dva tedna na razpolago. Ali je to zdaj 19. za prevode ali ne, ampak izhajamo iz predpostavke ali pa če predpostavljamo, da bomo 19. imeli na razpolago prevode. Uh, bi uh, bil 3. 4. november ustrezen rok. Uh, gospa Golaska Bolinska je še nekaj omenila, to že tudi gospa Fort je omenila, zeleni teden. Mogoče bi lahko vse to razrešili uh, na naslednji način, da bi rekli, dobro, 19. Uh, eh, oktober, dva tedna in potem ponedeljek. V ponedeljek so lahko vsi tukaj in podpišajo. To sta dva dneva več. Eh, vendar to ne more biti razlog za neuspeh ta dva dneva. In potem nimamo več argumenta zelenega tedna. Eh, dva dneva verjetno ne pomenita toliko. Klot Tomas, ne teroriziram, ampak vem, če bomo šli še naprej eh, z roki, pred majem ne bomo gotovi in tega se moramo zavedati in to me moti. Eh, menim, da bi se morali odločiti, eh, če vi ne boste tega rekli, moramo glasovati torej na ta način. Prej smo, s tem sem računal, to smo prej tudi imeli na univerzah. Kolega Piper, kdo se je pa, si je pa pustil časa, tri tedne z poročilom. Zdaj, kaj pa smo zdaj v situaciji, da se moramo tako podvizati? Tri tedne zamude imamo in sedaj nam ne eh, dovolite, da bi se v miru posvetili poročilu in to se mi ne zdi v redu. Eh, opozoril bi na dejstvo, da jim smo poslali komisiji 60-80 vprašanj, na katere še nimamo odgovorov. Tudi bi bilo modro, da bi odgovore še prej imeli na razpolago. Še veliko se je želijo oglasiti k besedi. E, mislim, da veliko nam ne bo več uspelo. Še enkrat e, predlagam. Morda bi se lahko dogovorili eh, tako, da bi rekli, če 19. imamo prevode, dva tedna dodamo in potem ponedeljek, da bi eh, razrešili problem zelenega tedna, da nihče ne bi rekel, da v tedno 3. četrtega ne bo tukaj, bodo, bo ponedeljek lahko podpisal. Gre za dva dneva. Eh, to pobudo dajem na mizo. Ali je nekdo proti eh, temu, da bi v ponedeljek, torej tretji, četrti, kateri eh, datum je to, 7. november, torej ponedeljek 7. novembra je rok ob 12. Eh, za vlaganje predlogov sprememb. Klot. S tem uh, datumom. Se strinjam samo, če bi to pomenilo, da bomo najkasneje januarja glasovali. Mislim, da se mora igra končati, ne pa da se kar nadaljuje. Če rečemo 7. november, bomo rekli najkasneje januarja bi morali glasovati. To bi naj bil kompromis. Kdaj bomo zaključili, ne vem, igračkamo se ne, e, nikomor ne podtikam, da se želi igračkati, čeprav bi imel nekaj pobud glede tega, ampak torej. Predvidevam, da se vsakdo trudi, da bo vse resno opravil. Čim bolj zgodaj moramo biti gotovi, da bomo uh, rezultate lahko uh, obravnavali v naslednjem predsedstvu pod danskim predsedstvom se bo to vendar dokončalo, vsaj izpogalo do konca. Tako sem jaz to razumel in nimam eh, predstave, da bi kdo imel kaj proti. Eh, čim prej bi morali zaključiti, ampak v dobri obliki. Danes smo se naučili, da obstoja cela vrsta različnih vprašanj, naščeljnih vprašanj. Naprimer, kaj je eh, definicija energetske učinkovitosti, mogoče bi se morali še strokovnjaki o tem pogovoriti. Uh, Eh, še enkrat vprašam, se strinjate s predlogom, da bi eh, bil rok 7. november 12.00, eh, torej opovdan. Hvala, s tem smo torej razrešili ta problem. Dve, tri minute še. Imamo še eno, eno točko, imam eh, COP17 eh, resolucijo, bi eh, s tem uh, smatrali, da ga bomo lahko predali, torej sklenjen in ga bomo predali enbi odboru. Eh, hvala, opravičujem se tudi kolegom, ki niso več mogli spregovoriti. Uh, eh, sekretarjat uh, upa, da se boste uh, vsa imena zapomnili tudi v sekretarjatu, da boste na to prvi na vrsti ob, uh, prihodnji, ob prihodnem sestanku. Morate pa biti vsi tudi takrat prisotni.